Mes chers collègues, bonjour. Kolegice in kolegi, lepo pozdravljeni. No, kot vidite, sem danes v odlični kondiciji. V Strasburu sem imel nekaj težavic, ampak sedaj je precej bolje. Torej vas lahko pomirim. Vaša predsednica se drži po konci in bomo Uh, in bom tukaj še do konca mandata, še vedno po konci, vse do konca. Skratka, upam, da je šlo vse v redu, tudi z vami. Gospod uh, Van Kamp je vodil misijo na Polskem, ali ste nam prinesli piškotke? Ne, ne, kot ponovadi ne, torej hvala lepa vam, gospod Van Kamp. Očitno misli samo nas, ne pa na odbor. Skratka, ne bomo več izgubljali časa. Lahko potrdimo ta osnutek dnevnega reda. Nihče nas protuje, v redu, potem smo potrdili ta predlagani dnevni red. Sporočila predsednice. Jih ni. Imate srečo. Sedaj pa glasovanje. Ali bomo sklepčni, torej bomo preverili sklepčnost, gospa Bilbao nima svoje kartice in bo tvegala roko gospa Manesku. Dobrodošli, tudi vi imate kartice in boste lahko torej glasovali z dvigovanjem roke. Tudi vi, gospod Salini, lepo pozdravljeni. Skratka, bomo preverili sklepčnost elektronsko glasujemo. EKR, eden preveč. EKR. Gospod Robert, uh, mislim, da je nekdo um, preveč glasoval. Zakaj je tam preveč? No, sedaj je pa v redu. Nekdo ne bo glasoval. Skratka, bomo sedaj začeli z glasovanjem. Uh, poročilo izmed Rtuga. Uh, glede vzpostavitve infrastrukture za alternativno gorivo Evropske unije. Kompromis ena. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržanje sprejeto. Kompromis dva. Kdo je za? Proti? Zdržanje sprejeto. gospod eh, Robert Zelo. Uh, eh, omenil je, kar bi se rad eh, pritožil, kaj ti tukaj je šest v odboru. Torej, še Tomaš Poreba, še njegov karica, torej šest nas je. Imamo dva namestnika, pa štiri glavne člane, torej šest um, članov IKR e v odboru. Uh, Monsieur Robert Zileux. Gospod Robert Zilo, ja, res je, da vas je šest, ampak moj elektronski sistem je takšen, kot je. In se nisem spremenila v programske opreme. Torej, v programske opreme piše, da imate en glas preveč. Glede na sorazmerje v skupini. In če mi ne verjamete, lahko pridete sem in pogledate napravo. Ali zaupate programski opremi ali demokraciji, gospa predsedujoča? Gospod Robert Zelo, zelo verjamem v demokracijo, vam kar povem, ampak torej ne bomo na takšen način glasovali, kot predlagate. Glejte, če imate enega preveč, ker ste vmes eh, spremenili število članov. V redu bomo to štiri. Torej, vidite, um, raj ima demokracijo kot pa robote. Sedaj pa vidite. Ok, sedaj pa gremo naprej. Kompromis dve sprejet, kot rečeno. Sedaj pa predlog eh, 53 je za, proti, vzdržani, zavrn. Kompromis 3, oziroma ne želite preveriti predlog spremembe 53, glasujemo. 53. Konec glasovanja. Ja, 18 za, 14 proti, imate prav res je sprejet. Kompromis 3. Kdo je za? Proti. Vzdržane. Tudi to je tesno, torej moramo preveriti kompromis 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Kompromis 3 je zavrnen gospa Bilbao. Ali ste vi zali proti za, torej 17, gospa Vanesko, imate zdaj karte, torej ste glasovali, torej je sprejeto. Gospod Erto, ki imate pa res srečo. <laughs> Ekr, ja, šest. Ok. Torej, uh, predlog 51. 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. In 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. In 7 za, proti, vzdržani. Ile so, kaj vi počnete tam? Zbudite se. Zbudite se sprejeto. Kompromis pet. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. Kompromis šest. Za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. Predlog sem je 85 za, proti, vzdržane, sprejeto. Želite preveriti torej preverimo predlog 85. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 86 za. Proti. Vzdržane. Sprejeto. In vid 30 za. Proti. Vzdržane. Sprejeto. Kompromis 7 za. Sprejeto proti, vzdržane, sprejeta. Kompromis 8 za, proti, vzdržane, sprejeta. Kompromis 9 za, proti, vzdržane, sprejeta. Preza svojim B 68 za, proti, vzdržane. Ni čisto jasno, zato bomo glasovali vzdržane o predlogu 68. Konec glasovanja. No, je pa res veliko večino sprejeto, torej res eh, dvigujte roko. Sedaj pa gremo kar na INVI 19. Zdaj je za proti vzdržanje. Mislim, da je sprejeto. Ja, je, ne? Ok, kompromis 10 za proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 11 za proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 12 za proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 13 za proti vzdržanje sprejeto. Sprejeto predlog 124 za, proti zdržane zavrnen, predlog 128 za, proti vzdržane zavrnen, predlog 129 za, proti vzdržane sprejeto, kompromis 14 za, proti vzdržane sprejeto, predlog 70 za, proti vzdržane sprejeto, vzdržane. Zavrn. Hvala pa gospod Kur. Kompromis spet nazaj. Proti vzdržane. Spreto. Kompromis 16. Za. Proti vzdržane. Spreto. Predlog 1 za. Proti vzdržane. Spreto. Predlog smo imeli 2 za. Spreto proti vzdržani sprejeto, predlog 3 za, proti vzdržani sprejeto, ok, bomo preverili predlog 3, glasujemo. Konec glasovanja in je sprejeto. Gospod Bilbao za, torej je pa še toliko bolj sprejeto. Eh, predlog 4 za, proti vzdržani sprejeto spredo. Per 5 za, proti, vzdržane, spredo. Itre A za, proti, vzdržane, spred. Predlog 6 za, proti, vzdržane, spred. 7 za, proti, vzdržane, spredo. 8 za, proti, vzdržane, spredo. Spredo. 9 za, proti, vzdržane. Zavrn. Kompromis 17. Kompromis 17, da. Vse to skupaj je. Ja. Kompromis 17. Kdo je za, proti, vzdržane? Sprejeto. Predlog 12 za, proti, vzdržane. Vzdržane sprejeto predlog 14 za, proti vzdržane zavrn, predlog 16 za, proti vzdržane zavrn, predlog 15 za, proti vzdržane tesen izid, zato bomo 15 eh, glasovali. Glasujemo. Konec glasovanja je sprejet. Kompromis 18 eh, za, proti, vzdržanje. Sprejet. Kompromis 19 za, proti, vzdržanje. Sprejet. Predlog 25 za, proti, vzdržanje. Ni čisto jasno. Bomo preverili. Glasujemo. 25. od 25 glasov. Razglasovanje zavrne. Predlog sklepa je 30 za, proti, vzdržanje. Sprejet predlog 31 za, proti, vzdržanje. Sprejet predlog 29 za, proti, vzdržanje. Sprejet kompromis 20 za, proti, vzdržanje sprejet predlog 35 za, proti vzdržani zavrnen. Kompromis 21 za, proti vzdržani sprejet, predlog 42 za, proti vzdržani Kaj počnete? Ste za? Kaj počnete? ste za 42. Še enkrat, kdo je za? Proti? Zdržani. Sprejeto. 43 za, proti, vzdržani, sprejet. 36 za, proti, vzdržani, sprejet. 44 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 22 za proti vzdržane sprejeto. Zdaj pa končno glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Gospa Bilbao, vi ste glasovali za. Ok, torej 29 za, 6 vzdržanih. Gospod Ertuk, Čestitke, vaše poročilo je sprejeto. Allez, nous continuons. Sedaj pa gremo naprej. Predlog vzpostavitev programa za digitalno Evropo za obdobje 2021-2027. Pristojni odbor je ITRE gospa Klun pa je naša pripravljavka mnenja. Lepo pozdravljen, gospa Klun. Če se želite pogovarjati, to storite zunaj dvorane. Gospa Klun, prosim, imate besedo. Merci, madame. Uh, yes, the, did you... Hvala. Ja, program za digitalno Evropo za leto 2021-2020 to je mnenje našega odbora, eh, za pristojni odbor, ki pa je ITRE. No, kot prvo, pozdravljamo predlog komisije, da se vzpostavi ta program za digitalno Evropo in se strima z glavnimi cilji. To pa je, da se spodbuja digitalizacija evropskega gospodarstva in evropske družbe. To je ključno in prav je, da je Evropa globalni akter v tem svetu. Smo priča tehnološki revoluciji in naše gospodarstvo mora biti pripravljeno na te nove izzive v prid naših državljanov. Moramo poskrbeti za konkurenčnost Evrope, moramo spodbujati pametno, vključujočo in vzdržno rast in to lahko storimo s tem programom. To je prvi čezevropski digitalni program tega tipa in naj bi ukrepili naložbe v Evropski uniji na tem področju. Z vidika prometa mislim, da je um, ključna tukaj kibernetska varnost, to pozdravljamo, zahtevamo visoke standarde v kibernetski varnosti tudi za prometni sektor, kajti vedno bolj povezani smo med seboj. Prav tako je dobro, da se osredotočimo na digitalne veščine, kajti promet je vedno bolj digitaliziran, med seboj povezan in želimo se izogniti vrzeli pri nekaterih spretnostih in veščinah. Zato podpiram ta predlog komisije. Torej, prav je, da se bolj osredotočimo na digitalizacijo tudi na čez evropski osnovi, tudi pri naložbah. Bi pa rada izpostavila še par točk. uh, eh, atomna vozila, kot da je vedno bolj prisotna in to je tudi povezano z digitalnim sektorjem. Zato želim, da komisija zagotovi ustrezna pravila za varnost in pa odgovornost, tako da bomo čim prej integrirali ta trg. Prav tako želim, da se zagotovijo ustrezna orodja za zakonska podjetja in pa za MSP, tako da bomo lahko čim prej upeljali inovacije na trg. To pomeni, prav tako se moramo zavedati tudi digitalizacije. Eh, zato da bi odpravili ovire za starejše in pa za invalidne osebe ali pa za druge ljudi s posebnimi potrebami, z omejeno mobilnostjo. To je zelo pomembno in še nekaj, ta program mora zagotoviti to, da bomo dosegli sinergije, ki se dopolnjujejo z drugimi programi. Naprimer, CF2 je že takšen primer potem drugi projekti, ki so horizontalni in kjer lahko zasledimo skupne interese, treba čim bolj smotrno porabiti sredstva za naše državljane pa za skupnosti. Zato se veselim sodelovanja z drugimi poročevalci um, na tem področju, poročevalci v senci, tako da bomo pripravili stričo odbora TRAN in sem prepričana, da bomo opravili zanimivo razpravo ko bomo skupaj pripravili mnenje našega odbora za ta program. Hvala. Hvala. Merci beaucoup. Hvala lepa, gospa Kljun. Gospod Kaputo, ali socialistov ga ni, kdo ga nadomešča? Gospod Tazrovski. Ah, c'est monsieur Zlotowski qui prend la parole. Allez-y. Yes, instead of Mr. Zlotowski. Ja, namesto kolega. Uh, torej kolega Tešnovski je moral oditi na odbor ITRE, kajti to je njegov glavni odbor in me je prosil, da posedim njegova sporočila. Nasplošno pozdravljamo ta predlog komisije. To je nov korak k dopolnevanju enotnega teritorijalnega trga. In to besedilo um, pročevalke je odlična podlaga za naše starišče odbora. No, vseeno pa bi lahko nekateri stvari še izboljšali po mnenju kolega. Kot prvo, kibernetska varnost je morda res tukaj odločilni faktor, ampak je pa treba izpostaviti še druge cilje, naprimer umetno inteligenco in pa visoko zmogljivost na računalnike. Potem naprej, poročevalk ustrezno izpostavlja to, da potrebujemo sinergije z drugimi programi in pa skladi. Evžen tukaj podarja to, da ima tukaj nov program za vesolje, naprimer um, skupaj z Kopernikovsom in pa z Grelejom, tudi to je zelo pomembno. In še nekaj, naš poročevalec Senci, Tošinovski, meni, da moramo pojasniti področje vozlišč za digitalno inovativnost in pa sodelovanje tretjih držav pri tem. Sedaj bo kolega gotovo vložil predlog spremenjen po tej smeri in se veseli konstruktivnega sodelovanja z gospod Pročvakom in pa z drugim Pročvacom v Senci. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Rike. Hvala. Um, in hvala lepa D2 za to delo. Že kakih deset let smo čakali na takšen predlog. No, Če bi komisija pripravila ta predlog pred desetimi leti, bi bilo to gotovo še bolje za našo vlogo v Evropi in po svetu. No, ampak bolje posno kot nikoli se strinjam um, z mnenjem pročvalke. Tukaj imamo pet glavnih specifičnih ciljev. Mislim, da so ti cilji pročvalke v skladu z cilji komisije in mislim, da se tukaj bolj ali manj strinjamo. Prav tako Um, pa gre tukaj za, tudi za preskok železniškega prometa, pa na avtonomna vozila in podobno. Prav tako podpiram to, da se avtonomna vozila vključijo v širši okvir in pa da ukrepimo sinergije um, med prometom in telekomunikacijami, sploh v financiranju mrež in prav tako treba ukrepiti povezave z drugimi programi. Tukaj imamo sicer nekaj predlogov spomenem, ampak ne veliko teh eh, amadmajev. Mislim, da je naša filozofija tukaj zelo podobna proč, tisti pročevalke in pa komisije. Tako da mislim, da z naše strani ne bo kakšnih večjih nasprotovanj. Hvala lepa. Um, gospod Delunte. Na behalf of my colleague, colleague Jill Evans, who... Hvala lepa. Govorim v imenu kolegice Jill Evans, da pravi, da pozdravljam to poročilo in bi rada še ukrepili naslednje točke. Zasebnost in pa varstvo podatkov, potem treba je ukrepiti, um, izpostaviti delovna mesta, ki so kakovostna, podpirati MSP-je, ter pa ukrepiti digitalizacijo z podarkom na upravljanje mobilnosti ter pa zeleni logistiki. Tako da bomo spodbudili čim bolj vzdržen prometni sistem na daljši rok. Hvala lepa in hvala lepa za to neverjetno učinkovitost, um, pravi predsednica, sedaj pa komisija. Gospod Mielov, kje pa ste? Gospod Mihajlov, beseda je vaša komisija. No, morda vam raje v angliščini. No, gledajte, uh, eh, tukaj imamo že drugi specifični cilj, umetno inteligenco, potem pa so tukaj še druga pomembna področja, ki bodo okrepile umetno inteligenco, potem tudi pametna mesta so pomemben cilj, tukaj se moramo sotočiti na nekatere področja, kot železniški promet in pa energetika. želimo, da se bolj izpostavljajo ta področja, pa tudi sinergije med temi področji. Treba ugotoviti, kako lahko stvari horizontalno izvajamo. Prav tako želimo, da se upravlja urbana platforma v mestih za promet in tukaj že vidimo, da se upravljajo um, te mestne platforme za pametna mesta. v mestih je največ ljudi, skupaj vsega je tam največ, torej in ljudi, in gospodarske rasti, in delovnih mest. Zato se zaenkrat osredotočamo torej, na središče, pa potem se bo to razširilo tudi um, drugam, um, torej na obrobe, tudi ko govorimo o, o avtonomnih vozilih. Hvala lepa. Ima vprašanje za komisijo? Glede, digitalizacija jutri posod bo vse povezano, vlakna bo torej fibrilarke bodo posod, kako bo potem naprimer s preskokom na 5G in kako bo z infrastrukturo za to in tako dalje. Hvala. 5G, infrastruktura in mreža. Glede, to je v programu CEF, torej instrumente za pozvanje Evrope in tam se predvsem osrotočimo na uvedbo 5G in pa na prometne koridorje, Programa za digitalno Evropo se ne osredotoča toliko na široko poslovno povezavo in pa na 5G, ampak eh, gre tukaj za tri glavne tehnologije, ki so večkrat izpostavljene, kajti te so ključne za našo digitalno uh, Evropo. Visoko zmogljivosti računalnika, kibernetska varnost in pa umetna inteligenca. V programu digitalne Evrope na področju prometa bo glavno govora o tem, kako izkoristiti možnosti v prometnem sektorju, sploh gre za avtonomna vozila eh, in pa možnosti na področju umetne inteligence, pa tudi na področju kibernetske varnosti. To eh, so glavni podarki tega programa. Hvala. Še zadnje vprašanje vprašanje z moje strani, gospa Klun. Zelo zanimivo poročilo. Torej, govorite o umetni inteligenciji. Bi lahko povedali, kakšna je definicija tega koncepta? Ali bo komisija pripravila morda opredelitev umetne inteligence, ki danes še obstaja? No, lahko bi vam tukaj predstavil opredelitev, ampak morda ne čisto tako. Je. na več teh možnih opredelitev, sam sedaj ne bi sprejel odločitev. Ampak gledajte, imamo strokovno skupino glede umetne inteligence, ta se je ravno začela srečevati in bodo pripravili poročilo o številnih pomenih vprašanjih in kot prvo delo na tem, kako opredeliti umetno inteligenco. Torej, mislim, da bo opredelitev zelo jasna na koncu čez par mesecev, mislim, da bomo dobili odgovore, nekje do konca tega leta. Ja, hvala, tudi sama bi rada videla to predelitev do konca tega leta. Uh, hvala lepa uh, eh, in vam predajam besedo. Hvala in hvala pročevalcem v senci. Veliko pozitivnih stališč, marsikaj se strinjamo. Hvala lepa tudi vam, predsedujoča, za ta vprašanja in se veselim uh, tega, da bomo poročevali te različne predloge sprememb in sodelovanja s poročevalci v senci. Sem prepričana, da bomo na koncu prišli do dobrega rezultata za naš odbor. Hvala. Hvala lepa, gospa Klun, za ta predlog. Sedem dvajset september, četrtek, eh, ob dvanajstih je rok za vložitev predloga sprememb, torej um, 17. september ob 12. je rok. Sedaj pa gremo naprej, no ampak še nekaj. Gospod Vim van de Kamp, lahko kar nadaljujemo takoj ali želite odmor? Ne, ok, gremo naprej. Torej, predlog uredbe vzpostavitev programa Invest EU. Uh, torej, vi ste naš pročevalec, gospod Van de Kamp in vam kar predajam besedo. Uh, sorry, ja. Uh, mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rad bi omenil še nekaj. Ali moram sedaj poročati tudi o naši misiji na Polskem? Uh, eh, dans la réunion des coordinateurs, si vous voulez bien. Ok, ja. Bomo o tem govorili na sestavu koordinatorov, če želite. Je onduidelik. Uh, Uh, mevrouw de voorzitter. Velja. Torej, predsednica, sedaj govorimo o novem programu Invest EU. Kakšno je stanje na področju prometa? Tukaj gre za nadaljevanje programa EFSI. Gre za zelo pomembno naložbeno orodje odbora ITRE in TRANS si tukaj delita pristojnosti na tem področju v skladu s, s pravilom 54. Imamo veliko členov 3, 5, 7, priloge 1, 5 in 3, kjer si bomo delili pristojnosti na podlagi pravila iz poslovnika številka 54. Pojavljali so se dvomi glede uspeha EFSI-ja na področju prometa. Ampak na koncu, koncu se je izkazalo, da je prišlo do investicij v vrednosti 54 milijard evrov do pomladi letošnjega leta. Poleg tega smo imeli tudi različne naložbe Evropske unije v višini 8 milijard evrov. Gre torej za vrednost, ki je pravzaprav trikratnik uložene vsote. Kot veste, Invest EU spada med pogajanja za naslednji večletni finančni okvir. Ta pogajanja trenutno potekajo na najvišji ravni. Seveda imamo tukaj tudi instrument za povezovanje Evrope. Ampak sedaj imamo tudi program Invest EU. Tukaj imamo lahko jamstvo v višini osemintrideset milijard evrov. In tako dobimo petdeset cela tri milijarde evrov naložb. Torej Evropska unija bo zagotovila naložbe v vrednosti 38 milijard evrov. V okviru tega programa Invest EU se ukvarjamo predvsem z trajnostno infrastrukturo. Sedaj bo, od sedaj naprej bom uporabljal izraz trajnostna infrastruktura. V tem okviru imamo enajst cela pet milijard evrov, ki se bodo uporabljali za to. In s to, s takim zneskom lahko v Evropi naredimo zelo veliko. Zavedati pa se moramo, da program Invest EU pravzaprav združuje različne finančne instrumente, ki so se prej uporabljali v okviru CEFA. Sedaj se bomo posvečali predvsem podnebni politiki, to seveda ni presenetljivo. Vsi smo se zavezali k doseganju ciljev COP21. Ampak poleg tega želimo s tem poskrbeti tudi za vse tiste, ki delajo v prometnem sektorju pomembno pa je še nekaj. In sicer pomembne so priloge. Kot veste, imamo ponavadi glavne predpise v jedrnem delu. Ampak tukaj pa vidimo, da imamo tiste glavne podrobnosti predvsem v prilogah. Zelo pomembno je, da se posvetimo tudi tem podrobnostim. Mislim, da moramo več pozornosti nameniti avtomatizirani mobilnosti tukaj moram, se moramo posvetiti tudi čezmejnim projektom in obenem moramo biti pozorni, da zagotovimo ustrezno geografsko uravnoteženost med državami članicami. Nujno je, da se posvetimo tudi turizmu, ki postaja eden od najpomembnejših sektorjev našega gospodarstva program InvestEU bo poskrbel za več sinergij med transportom in digitalizacijo. Tudi to moramo vsekakor podpreti. Kakšni so naložbeni cilji? Zagotoviti moramo, da se vsaj 25 odstotkov sredstev nameni trajnostni infrastrukturi za doseganje podnebnih ciljev. Rad bi spostavil tri pomembne vidike. Komisija namerava vzpostaviti sistem nadzora, ki bo drugačen od programa EFSI. Evropska investicijska banka je v programu EFSI igrala ključno vlogo, ampak sedaj pa se bo ta pomembna vloga prenesla na komisijo torej komisija bo sama skrbela za to. Torej, sedaj se bo ta vloga prenesla. In ne vem točno, kako bo to potekalo, zato bi tukaj potrebovali dodatna pojasnila strani komisije. Potem pa mislim, da moramo biti še posebej pozorni na to, da v okviru programa Invest EU poskrbimo za dodano vrednost in vrednost ustrezno raven inovacij. Ne gre le za to, da podvajamo že obstoječe projekte. Seveda, najlažje je samo prekopirati to, kar že obstaja. Ampak tukaj moramo narediti še kaj več. Res se moramo posvetiti digitalizaciji. Potem pa bi vas rad prosil še nekaj. Prosil bi vas, da mi posredujete svoje predloge sprememb in to je tudi vse zaenkrat z moje strani. Lepo, gospod Van der Kamp. In gremo na razpravo, gospa Preus, se besede vaša. Najlepša hvala. Rada bi se zahvalila komisiji in kolegu Vimu Van der Kampu za to mnenje. treba je upoštevati naše zaveze glede varstva okolja in pariškega sporazuma tudi na področju transporta. Res pa je, da brez državnih spodbud za investicije ne bomo eh, dosegli teh ciljev in več mobilnosti. Treba pa je poskrbeti, da naši ukrepi ne bodo vplivali na tiste, ki se vozijo vsak dan v službo, zato moramo poskrbeti za inteligentne rešitve, še posebej pri skupnostih z nizkimi prihodki. Treba je pogledati tudi, kakšni bodo stroški za spremembe v mobilnosti. Evropska unija in tudi industrije so tiste, ki morajo poskrbeti za dovolj zadostnih sredstev v tem trenutku <clears throat> smo šli v, naj, v slabo smer, napačno smer, kot smo videli pri uvedbi cestnin za tovorna vozila. Treba je pogledati ne samo politične vidike, ampak tudi socialni vidiki. Zato se veselim, da bomo lahko sodelovali s poročevalcem,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 ki bo združil več finančnih instrumentov Evropske unije. Usklajevanje standardov in različnih programov bo gotovo okrepilo učinkovitost naših instrumentov in na takšen način bomo lahko bolje tudi uh, informirali vlagatelje. Tako bomo lahko tudi uskladili in združili različne finančne instrumente in pa naložbe tudi pri kohezijski politiki in pa pri drugih skupnih programih. Se strinjam z gospodom Van de Kampom, ki pravi, da vlaganje v infrastrukturo pri InvestEU je nekaj, kar moramo podpirati prav tako kot pri Ruskem um, skladu za strateške naložbe. No, tudi pri CEF-u, mislim pa, da lahko pričakujemo še več kot pa do sedaj. Invest EU, mislim, da je sedaj odlična priložnost za to, da vlagamo v varnost, sploh v cestnem prometu. Projekti tega tipa morajo biti prioritetni. Tukaj mislim, da bi lahko predlog komisije še izboljšali, treba je vlagati več v sektorje, ki sem jih naštel. Naprimer, Um, tukaj nekateri pravijo, da bi lahko naprimer, imeli projekte, kjer 50% se sredstva prihaja iz InvestEU, 50% iz kje druge, ampak na vsak način moramo priti do trajnostne infrastrukture pri teh različnih projektih in v okviru trajnostnega razvoja. Zato želimo prav tako podpreti cilje na področju naprimer eh, pescev in pa um, voznikov. Mislim, da bi tukaj lahko nalili še več sredstev. Potem pa še nekaj pripomb glede uh, strukture Invest EU. Tukaj se strinjam z gospodom Van de Kampom, ki pravi, da uh, bo morala sedaj odgovornost prevzeti um, komisija, ne pa Evropska investicijska banka. No, to je mm, nesmiselno, kajti vedno smo zelo cenili pomoč EIB pri tem in mislim, da ima tukaj dolgoletne izkušnje, ti moramo izkoristiti. Res je prav, da izkoriščamo torej, to strokovno znanje, ki se je nabralo v Evropski investicijski banki, torej podpiramo to, kar um, pravi gospod Pročvalec, pa ja, ima tudi svoje predloge sprememb. Hvala. Hvala lepa. Za zelene sem jaz, gospod Rike, vi ste. No, prav, se pročujem, gospa predsednica. Ja, jaz sem, gospa predsednica. Najprej hvala lepa Vimo za zelo resno poročilo z zelo prepričljivimi argumenti podpiramo njegove predloge, sploh ko gre za to, da eh, bomo dali večji podarek eh, na um, nekaterih tehnik in pa mehanizaciji. Prav tako je prav, da se bolj sredočite na turizem. No, tukaj pri podnebnih spremembah so odstotki nekoliko manjši, kot pa smo pričakovali, morda imate dobre razloge za to, bomo še videli. Potem tudi podpiramo to, da gremo nazaj na cestni promet. Čeprav komisija včasih um, ne omenja za dosti cestnega prometa, kajti ravno vzdrževanje cest je zelo pomembno. Um, tudi sedaj, ko govorimo o ničtih emisijah in pa o trajnostno gospodarstvo. Mislim, da tudi v tem primeru bo treba iti na ceste, vsaj v določeni meri. Eh, potem pa tudi druga um, priloga. Tukaj smo um, videli nekaj nizozemskih začimb, začimb so vaša specialiteta, vi iz nizozemske, kaj ne, če se prav spomnim. Torej, druga priloga, lepo, da ste podarili to, da je treba več narediti pri letališčih, potem alternativna goriva, potem um, ploba po notranjih strinskih poteh in tako dalje. To je vse v redu. Ampak gledajte, še nekaj. Ali ne govorimo o avtonomnem ali avtomatiziranem prometu. Avtonomno je bolje, po mojem mnenju. Potem naprej govorili ste o geografski diversifikaciji. Morda je to problem pri prevodu. To je, da ni diversificita, ampak diversifikacija. Potem pa še nekaj, to splošno globalno mreže kot eh, predlaga, da ja, bi lahko tukaj nekaj storili, ampak mi mislimo, um, da moramo tukaj spostaviti samo tiste področja, ki so v prologi dve, ne smemo preveč razširjati tega. Potem pa še nekaj glede dokumenta komisije. Tukaj gre seveda potem za številke, zneske, o tem se pogosto pogovarjamo. Včasih naletimo na zelo neprijetna presenečenja pri sredstvih v preteklosti, tudi pri obzorju 2020 naprimer in podobno. Skratka, treba je konsolidirati ta sklad za jamstva, ga zvišati, zvišati sredstva, potem pa še upravljanje. Sam pozdravljam to pobudo komisije, to, da bi torej um, odbor strokovnjakov um, s štirimi partnerji prevzel odgovornost, ne pa več EIB-a, um, gospod Zlotovski, ki ima drugačno mnenje, sem slišal. Ampak gledajte, moram reči, da sam nisem bil do sedaj zadovoljen z za delom AIB iz enostavnega razloga. Ne, imeli smo različne odbore. Odbor eh, za začetek dela, svetovalni odbor. Na koncu se je vedno vse končalo v upravnem odboru v banki in ta odbor pa ne deluje kot politična institucija. Kaj se je potem na koncu zgodilo? um, na koncu mnenje um, teh različnih odborov nikoli ni bilo poštevano in potem um, uh, mislim, tudi evropski projekti z dodano vrednostjo niso bili uresničeni. Mislim, da potrebujemo drugačno upravljanje. In moram reči, da sem vesel, da EIB in pa njihov upravljalni odbor um, nista več glavni, od, glavni odločilni organ. In kot rečeno, tukaj moramo predvsem tudi optimizirati upravljanje in ta novi korak gre v pravo smer. Potem pa še večja prepoznavnost na portalu in pa v svetovalnih službah, tudi to je v redu. In še o čem bi se morali pogovoriti, eh, ti štiri cilji mehanizma, mislim, da bi to lahko bolj konkretno zapisali. Tukaj bomo vložili nekaj predlogov, sprememb, potem tudi prvo predlogo bo treba še dodatno preučiti. Prav tako mislim, da je sedaj prav, da se predstavlja ta mehanizem, pravi, da se centralizira finančne instrumente, pravi, da se izboljša upravljanje, pravi, da se osredotočimo na projekte z dodano evropsko vrednostjo. Zato čestitke um, kolegu, uh, vemo, um, bomo vložili nekaj predlogov sprememb, ampak na splošno pa smo veseli tega poročila. Hvala lepa, gospod reki. Na no, sedaj smo pa res zeleni, eh, kar uvalo. Ali boste vi ali jaz? Ali nas sama predstavim mnenje ali boste vi? Ne gre za invest EU. Naj sama, ok, bom pa jaz. No, če si predsednik, je pa res super. Torej, gospod. Um, Hvala lepa, hvala lepa za vaše delo. Imamo naslednje pomisleke. Javno zasebno partnerstvo in sredstva ter posojila potrebujemo ustrezno ravnotežje med um, dobički in pa izgubami. Kaj to pomeni? Ne smemo dopustiti, da se dobički privatizirajo, potem po drugi strani pa mora družba prevzeti izgube to ne gre, sploh ne pri javnem proračunu. E, te vrste. Zato um, je bil ta tretji uh, predlog spremembe v poročilu. Potem prioritetne naložbe. Te moramo spremljati z dejanskimi projekti. Imamo zelo konkretne cilje in kot veste, gospod prečevalec, tukaj imamo naprimer podnebne cilje. Treba je preveriti, ali bo pariški sporozum dejansko resničen ali ne in ali bomo dejansko znižali to progledne izpuste. Kar pomeni, da v projektih nikoli ne se opravec zmanjševati pomena vprašanja, naprimer, eh, kako prepečiti nekaj te stvari, kako je z zunanjimi stroški, eh, kako prepečiti nesreče vedno moramo misliti na to. Potem, gospod Vana Kopp, hvala lepa, da ste vključili turizem v svoj predlog. Na začetku turizma sploh ni bilo v dokumentu. Sedaj ste ga vključili, to je v redu in mislim, da je tudi ta sektor treba vključiti v te različne uh, eh, scheme. Tako da bo to pomagalo in uh, turistom, in lokalnim prebivalcem, ki gostijo turiste. In moram reči, da glede na česa se pa ne strinjava. In vas prosim za pojasnilo, za podrobnosti. Namreč, vi pravite, manj kot 50% naložb mora prispevati k podnebnim in okoljskim ciljem. S tem se ne strinjam. In tukaj imam podobno mnenje kot gospod Trike. Prosim, razložite naslednje. Ne boste razložili? Boste. Ste rekli, da ne. Si, si, si. Si, si, je hiper ekolo, monsieur Rike. Ne, gospod Rike je sploh um, navdušenec uh, nad zelenimi. Od danes naprej Torej, mi lahko razložite, zakaj ste se odločili za to, kar sem prej um, naštela, tako da se lahko potem pogovarjamo o čim bolj ambicioznih kompromisih. Um, sedaj pa naprej, gospodin. Um, Hvala lepa. Tukaj na Biza Invest EU nadomestili trenutni sklad za um, strateške naložbe. Uh, in pravijo, da ta novi finančni instrument uh, dobro deluje tudi na prometnem sektoru. Podpiramo sedaj predlog sprememb iz preloge, tako da bi razširili tudi potrošno porabe na IRTMS e za železniški promet, potem za alternativna goriva in pa bolj nasplošno tudi za transmobilnost. Vse to potrebujemo. Prav tako podpiram to, da se LTT, globalno mrežo vključim, kaj ti ne smemo se osvetočiti samo na glavne um, koridore. Prav tako moramo omogočiti to, da bomo uh, bolj povezali tudi naprimer bolj odaljena območja. Poti naprej. Da bi tukaj um, 50 odstotkov sredstva namenili podnebnim um, ciljem. 60 eh, odstotkov vsaj potrebujemo za podnebne cilje, tako kot to imamo že pri um, evropskem mehanizmu za povezovanje Evrope. Pa še nekaj, kot sem že govorila pri Evropskem skladu za strateške naložbe, tudi tukaj bi rada poudarila fleksibilnost pri proračunu. Invest EU se ne smejo sredotočiti samo na zasebne naložbe, ampak morajo tudi uh, spodbuditi javne naložbe. Brez ogromnih javnih naložb ne bomo dosegli naših ciljev pri uh, ekološki preobrazbi. Zato bi javno sofinanciranje projektov, ki prispevajo k podnebnim ciljem um, in ki prispevajo k investiju, to je treba izključiti iz uh, postopkov glede proračunskega premaklaja. Uh, Grazie, predsednik. Najlepša hvala, predsednica. Rada bi čestitala poročevalcu za pripravljeno mnenje. Všeč so mi še posebej nekatere zelo pomembne istočnice. Predvsem to, da je poročevalec opozoril na čezmejna območja. Ta so najbolj ranljiva govorimo o tem, da bi povezovali Evropo, ampak tista čezmejna obmejna območja potrebujejo največ naše pozornosti in največ ukrepov. Pomembno je tudi, da razpravljamo o geografski uravnoteženosti. Tudi letos smo videli, da se na tem področju pogosto namenja več pozornosti nekaterim območjem. Seveda mi je všeč tudi to, da ste namenili ustrezno pozornost turizmu, ki ga včasih pozabimo pri pripravi svojih poročil. Tekom let smo videli, da se moramo bolj posvetiti tudi temu sektorju, ki je seveda v naši pristojnosti. Danes Evropska unija ne podpira dovolj naložb, da bi lahko odgovorili na vse prihodne izzive povezane s podnebnimi spremembami, socialnimi izzivi in delovnimi mesti. Zato je nujno, da se zavedamo, da je celotna slika trenutno preveč zapletena in se zato ne uspe uporabiti vseh finančnih instrumentov. Potrebujemo manj predpisov, ampak ti morajo biti bolj jasni. Poleg tega mora biti programski okvir bolj fleksibilen. Zato mislim, da je program Invest EU zelo pomemben. Mislim, da lahko s tem spodbudimo javne naložbe in zagotovimo ustrezne naložbe v prometnem sektorju. Seveda moramo tukaj vse skupaj uskladiti tudi s podnebnimi cili, ne smemo pa pozabiti niti na socialno dimenzijo. Jasno se moramo odločiti, katere, katera so tista glavna področja, na katere se želimo odločiti na katere se želimo sredotočiti, ne smemo pa pozabiti tudi na izzive obstoječe infrastrukture. Sedaj pa komisija. Gospa Ester Goger, lepo pozdravljene v našem odboru in beseda je vaša. Merci, madame la présidente. Euh, globalement, la... Hvala lepa, gospa predsednica. Uh, komisija zelo skrbno spremlja um, to mnenje poročevalca in smo poslušali to razpravo. Mar se ki lahko podpremo pripombe v tem odboru, no pri katerih drugih vprašanjih pa kot komisija predlagamo predvsem to, da bi nekatere komentarje Eh, odrazili v investment guidelines, v naložbenih smernicah, to potem dano v delegirane akte. In uh, to boste malo dobili v naslednjih tednih. In nekje se pa res ne strinjamo. No, eh, kolegi iz GD Move bodo bolj konkretno komentirali to glede uh, podnebnih ciljev. Potem pa upravljanje. V primerjavi s EFSI, lahko povem, da smo se za to odločili zaradi dveh razlogov. Zato, ker smo želeli odpreti to jamstvo, želeli smo razširiti dostop do tega. Seveda, EIB bo še vedno glavni partner za izvajanje, ampak želimo sodelovati tudi z drugimi partnerji. Zato smo morali spremeniti sistem upravljanja, da bo ta odražal ta odprt dostop. Poleg tega želimo, da bo Invest EU z političnega vidika bolj fokusiran. Želimo zagotoviti to, da bomo s tem naslovili določene vrzeli, ki obstajajo tudi na področju naših politik. Zato smo se odločili za predlagane spremembe sistema upravljanja. Da, slišali smo določene pomisleke in morda bomo morali tekom pogajan sistem še nekoliko prilagoditi. Seveda bomo preučili tudi mnenja glavnih odborov in sveta na tem področju. Ampak po našem mnenju ne bi bilo prav, da bi vse skupaj primerjali z EFSI-jem, saj je ta sistem, ki ga sedaj predlagamo, drugačen. Eh, eh, Hvala. Predsednica, glede izpostavljenih točk, eh, ima nekaj komentarjev v angleščini. On, uh, Veliko smo slišali o prednostnih nalogah. Da, vem, da ste vi osredotočeni predvsem na prilogo dve. Rad bi se odzval na to, kar smo slišali. Poskrbeli bomo za jasnost in transparentnost te priloge, predvsem prek smernic, ki jih bomo seveda kmalo delili tudi s tem odborom. Večina predlogov sprememb je vključenih v jedrni del besedila, ampak mislim, da bo mogoče nekatere od teh predlogov sprememb upoštevati v okviru naših smernic. Seveda pa pozdravljamo predloge, ki ste jih podali, predvsem na področju prometa. In seveda se strinjamo in podpiramo tudi vašo zamisel, da bi se v okviru tega osredotočili na TNT. Imamo pa tudi horizontalne prednostne naloge, ki so predvsem digitalizacija, intermobilnost inter in tako naprej. Seveda bomo podrobno preučili vaše predloge sprememb in jih upoštevali pri pripravi smernic Investment Guidelines. Seveda razumemo vaše pomisleke. Komisija in GD MUF podpirata to, da bi bili naši cilji kar se da ambiciozni. Ampak seveda moramo to uskladiti tudi s pro, uh, instrumentom za povezovanje Evrope. Glede ravni ciljev mislim, da bo moral odbor podrobneje pojasniti, kako bi potem merili te cilje v svojem predlogu smo jasno zapisali, da so alternativna goriva, železnice in vsi ti zeleni, zeleni načini transporta tudi pomembni za doseganje podnebnih ciljev in bi morali biti upoštevani pri doseganju teh ciljev. Seveda pa moramo zagotoviti še ustrezen sistem za merjenje teh ciljev. In mi mislimo, da je to mogoče doseči, če bomo ustrezno povezali CEF in ta program. Mislim, da smo sedaj odgovorili na vsa vaša vprašanja. Hvala lepa za Gedimov. Gospod Vanekamp, torej prosim, zaključite razpravo. Um, ikep... Najlepša hvala, gospa predsednica. Imam tri komentarje. Oziroma štiri. Najprej glede upravljanja. Če sem sam pravilno razumel, govorimo sedaj o novih naložbah in ne o ohranjanju obstoječih naložb. Tiste države članice, ki že imajo takšne infrastrukturne projekte, jih morajo vzdrževati same. Potem še nekaj, glede podnebnih ciljev. sedaj se sklicujem na to, kar ste povedali vi, gospa. Mi smo želeli v okviru EFSI-ja temu nameniti vsaj 40 odstotkov tega v okviru okna za infrastrukturo in inovacije. Slišali smo različne številke. In mislil sem, da bo teh 40 odstotkov morda kar dovolj ambicioznih. Ampak no, časi si drugače razlagamo dejstva. Glede dobička, ki bi ga lahko dobili iz tega, no, seveda, poslovneži lahko vsem vidijo dobiček ampak v okviru Evropske unije moramo tudi zagotoviti določen dobiček, drugače se bomo vrnili v obdobje pred francosko revolucijo. Potem glede sistema upravljanja. Ne strinjam se s tem, kar je povedala komisija. Komisija pravi, da želijo sedaj zagotoviti več političnega povdarka, da moramo biti bolj zeleni, da biti moramo inovativni, ampak tukaj govorimo o posojilih. In imeti moramo določen trg za ta pojasnila. Nepovratna sredstva se bodo zagotavljala v okviru CEFA in drugih s tem povezanih instrumentov. Ampak če govorimo o komercialnih posojilih in pri tem to vse skupaj pomešamo z evropskimi politikami. No, potem moramo vse skupaj res dobro premisliti, da želimo multimodalni pristop, želimo biti bolj zeleni, sodelovati na čezmejni ravni. Da, vse lepo in prav. Ampak. Nujno je, da se vprašamo, ali bomo s tem res dosegli to, kar želimo. Nujno je, da je naš pristop jasen in da se da dosežemo dogovor s komisijo glede konkretnega besedila. Hvala lepa, gospod Adekamp. No, morda sem res utopist, kot pravite. Ampak brez utepije um, se sploh nič koristnega ne bo dogajalo. In zato je prav, da smo vsi utopisti. Sploh, ko govorimo o podnebju. To je moj prispevek k tej razpravi. No, uh, o tem poročilu. Četrtek, 27. september ob 6. popoldne je rok za vložitev predlogov sprememb. Prijete poročilo in sedaj gremo naprej. Gospa Meissner je še ni in zato bomo napravili odmor za 15 minut. Torej, kaj pa tisti, eh, ki se zanimate za poročilo ob šestih, ali ste vsi tukaj? Ja, torej ob šestih, kaj je takrat na vrsti? Evropski sklad, regionalni razvoj in kohezijski sklad. Ila sem, ste vi? potem Ekr, gospod Zlotovski, potem Alde, nikogar. Dominik Rike je tam in uh, njega vse to zelo zanima. No, sem te pozabil, no, ampak to je bila provokacija. Kakorkoli že, ali ste za to, da gremo kar tako na osmo točko, pravi predsednica. Torej, gremo kar tako naprej. Treba bomo šli poznaje na točko 6. Gospod Evo Dalon, um, Trojevropski sklad za regionalni razvoj. Uh, hvala lepa, gospod predsednica. In to je povezano z ravno prejšnjim poročilom, zato je prav, da gremo po tem vrstnem redu. Uh, tukaj bomo določili prioritete Evropska sklada za regionalni razvoj in kohezijski sklad. To je sedaj priložnost za to, da okrepimo tudi prometni sektor med prioritetami tega uh, programa. Stališče komisije je problematično, kajti precej se omejuje možnost eh, regij, da ti uporabljajo regionalni um, sklad za sofinanciranje transporta. Komisija ne vključuje strateškega cilja številka 3, to je povezana Evropa, ko gre za um, promet in patente. In uh, prav tako tematske koncentracije niso zadosti vključene. Komisija tukaj predlaga samo to, da se del sredstev nameni za um, prvi cilj, to je bolj pametna Evropa in pa potem tretji cilj, bolj zelena Evropa kar potem ne bo pustilo veliko manjerske prostora regijam, ki želijo financirati prometni sektor. V predlogu mnenja predlagam torej, da se to spremeni in kot prvo bi lahko zmanjšali um, to, koliko sredstev iz regionalnega razvoja v bolj pametno Evropo. Torej ne želimo toliko prerazporednih sredstev, um, enako tudi za prerazporeditev v CEF. Torej, 25 odstotkov iz sklada za regionalni razvoj lahko gre za um, tranzitne regije, pa um, približno isto, torej za manj um, razvite regije. In še nekaj, kar je tudi kočljivo. V prvem in drugem um, cilju sploh ni prometa in to je zelo moteče. To je sploh um, problem za nekatere regije, ki sploh ne morejo eh, financirati tega sklada eh, za regionalni razvoj, za financiranje transporta. In zato tukaj predlagam, da uvedemo nove specifične cilje, ki se nanašajo na promet. Kot prvo, želim specifični cilj, ki se nanaša na pametno mobilnost in pa na kakovost eh, storitev. To želimo dati v bolj pametno Evropo. Potem specifični cilj, ki se nanaša na trajnostno mobilnost in pa pravični razvoj, to damo v drugi um, cilj bolj zelena Evropa. Potem specifični cilj, ki se nanaša na mobilnost kot um, vektor kohezije, to bi dal v tretji cilj, bolj povezana Evropa in potem še četrto. Specifični cilj, ki je povezan z dostopom do javnih prometnih eh, storitev, um, to je pa v četrtem cilju bolj socialna Evropa. Bi pa tudi predlagal, da se črta predlog komisije, da bi izključili naložbe v letališča ali pa v železniški promet pri tem skladu. Hvala lepa, gospa Revo Dalon. Sedaj pa gremo na razpravo. Gospod Vandekam, beseda je vaša. Eh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Veliko čast mi je, da lahko tukaj spregovorim v imenu kolegice Klaudi Montero, ki je še vedno na starševskem dopustu. Pošiljam vam pozdrave. Rad bi se zahvalil poročevalki za pristop, vendar pa sem sam malce bolj previden, kot je ona. Mi menimo, da sklada za regionalni razvoj ne bi smeli bremeniti z vsem mogočim, gre predvsem za regionalni razvoj. Več kot je znotraj prometa, inovacij in tako dalje, toliko bolje, vendar pa ne smemo slačiti celotnega prometnega sektorja znotraj ta sklad. Sklad za regionalni razvoj je tudi del razprave o večletnem finančnem okviru in tudi v odboru za proračun smo sprejeli mnenje glede odnosa, ki ga imamo v mislih s tem v zvezi. In pri tem je treba upoštevati tudi inštrument za povezovanje Evrope. In Kaj je treba pomisliti, če odbor za promet mogoče ni šel predaleč? Treba je natančno spremljati razvoj dogodkov, da ne bomo storili napake. ELS ima težave s financiranjem letališč v najbolj oddaljnih regijah. Mislim, da moramo biti tukaj zelo previdni, kajti te regije so dosegle razvoj prav zaradi regionalnih letališč. Strinjam pa se s tem, da imamo preveč regionalnih letališč, vendar pa ravno v teh regijah letališč ni preveč. Zato moramo biti tukaj zelo previdni. Uložili bomo nekaj predlogov sprememb, da vidimo, kako bomo lahko uspešno zaključili to mnenje. Hvala lepa, gospod Vanekam, sedaj pa gospod Zlotovski. Hvala, gospod predsednica. Pani posel za. Najlepša hvala. Najlepša hvala pripravljalki mnenja. Kohezijska politika je še vedno najpomembnejši sklad za projekte, za infrastrukture. To je najpomembnejši inštrument za pomoč najrevnejšim regijam, ko gre za prometni sektor. Tukaj je treba obdržati sredstva vsaj na isti ravni, kot jih imamo sedaj za transportni sektor. doseči je treba čim več investicij v železnice, v letališča in tako dalje. Ne smemo se osredotočiti samo na intermodalni sektor. Če ne bo ne bomo dosegli eh, zmanjšanje emisij, ker je železnica najboljša možna alternativa za cestni promet. Tako za prevoz blaga, kot tudi za prevoz potnikov. Res je tudi, da je potnikov vedno več. Treba je seveda pogledati učinkovitost in uspešnost različnih projektov v povezavi z letališči, vendar pa Na Polskem raste število potnikov na regionalnih letališčih. Ne smemo sedaj omejiti sredstev iz teh skladov za regionalne, regionalna letališča. Obstaja tudi nekaj dvomov glede koncentracije sredstev za boj proti podnebnim spremembam v skladu FEDER. Temu bi morali nameniti vsaj 30 odstotkov tukaj pa govorimo o 37 odstotkov v tem trenutku. Vsaj 25 odstotkov evropskega proračuna bi morali nameniti za boj proti podnebnim spremembam, kar pomeni, da bi morali doseči več prožnosti glede potreb in želja držav članic tematska eh, področja je treba pregledati skupaj z državami članicami in se odločiti za investicije v tiste sektore, ki potrebujejo več pomoči. Ko govorimo o tematski koncentraciji v državah članicah, ne smemo pozabiti na to, da regije v državah članicah veliko krat uporabljajo sredstva na različne načine. In seveda je treba upoštevati tukaj tudi analize komisije, ki se zdijo natančne. Strinjamo se s pripravljalko mnenja in eh, njenimi komentarji, še posebej, ko gre za krepitev sinergije med različnimi finančnimi inštrumenti in kohezijsko politiko. Seveda bomo vložili nekaj predlogov sprememb in računamo na konstruktivno sodelovanje z poročevalci v Sinti. Hvala, gospod Zlatovski, gospod Rike. Hvala, gospod predsednica najprej čestitke Kristin. Za inovativnost, ustvarjalnost, lepo, da ste pripravili takšno poročilo. No, najprej bolj splošen komentar. Tukaj tudi gledam gospoda Zlotovskega in pa gospoda Vanekampa. Glede, za nas, odbor za promet, je težava v tem, da da ta sklad za regionalni razvoj ni zadosti usmerjen v prometni sektor. Projekti uh, v prometnem sektorju so ponovadi dragi. Um, skratka, ta sklad ni zadosti eh, vključen. In kot pravi gospod Zlotovski, kot drugo, na regionalni ravni pogosto je zelo težko upravljati te um, programe, in, ker so zelo kompleksni in vse skupaj zelo dolgo časa traja. Sploh prva leta so zelo težka. In še nekaj, tudi regionalna sredstva se ne upravljajo najbolj smotrno. Torej, tematsko je problem, potem tudi pri uresničitvi projektov ni v redu, tudi pri porabi sredstev ne gre v redu. Zato pri tem predlogu predlaga naslednje, da bi uh, eh, 20 milijard uh, iz sklada za regionalni razvoj dali v CEF in to. Um, Mislim, da gre v pravo smer. Tudi glede prerasporeditve tem in pa glede tega, um, kje je prava evropska dodana vrednost pri konkretnih temah. Vem, na ravni držav članic, mislim, da se včasih preveč ponastavlja. Mislim, da ta mehanizem včasih ni bil zadovoljski izkoriščen, um, pri evropskih skladih ponavadi to ni tako. Potem pa še nekaj. Kohezijski sklad, to je bilo zelo koristno za kohezijske države. Um, včasih je šlo ne, z, um, za 10 od 80 milijard, zdaj pa 10 od uh, 45 milijard. Skratka, 10-20 odstotkov kohezijskih uh, sredstev, to je ogromna številka. Tukaj pa, kot rečeno, se predlaga 20 milijard, vsega skupaj 320 milijard. mislim, da moramo še pročiti vse te predloge, če ne, mislim, da proračun na koncu ne bo sprejet, ampak kot rečeno, treba govoriti o evropski dodani vrednosti in pa o jasnosti, enostavnosti, vsem tem. In seveda tudi moramo misliti na to, kaj bo rekel svet, kajti tudi države članice seveda morajo imeti svoje mnenje glede teh interesov glede teh projektov skupnega interesa. No, gledajte, mislim, da bi lahko tudi ohranili te predloge glede novih projektov pri skladu za regionalni razvoj. Mislim, da nekateri cilji so namenjeni napredku Evropske unije in pravi, da jih podpremo. Včasih pa je res problem, da stvari ne znamo ciljno usmeriti v projekte z evropsko dodano vrednostjo. Pa še nekaj. Um, regije morajo odigrati svojo vlogo pri teh projektih in tudi tukaj se včasih pojavljajo težave. Včasih je treba poštevati, kako razvita je določena regija in včasih potem uh, komisija preveč narekuje tempo izvajanja, ampak uh, mislim, da moramo se pogledati v širši sliki. Pa še nekaj za konec, kar me je nekoliko zmotilo. Veste, mislim, seveda, da vedno misliš na socialne zadeve. Torej, tudi ta sklad, eh, mislim, da moramo imeti določen socialni vidik. No, mislim, da imamo tukaj zelo različne tipe financiranja ampak mislim, da je prav, da se razmisli o različnih možnosti, eh, bolje to kot pa socializacija teh eh, sredstev. Skratka, to poročilo se mi zdi zelo zanimivo. Mislim, da se sredstvo tudi bistva stvari in lahko eh, se taj spremimo inovativne ukrepe in bomo prišli do pravih celov. Mislim, da bo to zelo zanimiva razprava. Si, monsieur Riquet, monsieur Taylor. Hvala lepa, gospod Riquet. Gospod Taylor, beseda je vaša. Uh, thanks, chair. Um, actually... Najlepša hvala. Govoril bom v imenu Jill Evans, ki se opravičuje, mm, da je ni tukaj. Je naša poročevalka v senci pravi, da so investicije v transportne projekte, investicije, ki morajo prispevati k doseganju ciljev pariškega sporazuma in k zmanjšanju zunanih stroškov. Zaradi tega menimo, da se moramo posvetiti preučevanju sredstev namenjenih za regionalna letališča če so ta blizu, vendar pa na drugi strani meje. Imamo takšna letališča v Nemčiji, Nizozemskem in v Belgiji, ki so si zelo blizu. Če resnično želimo zmanjšati emisije v skladu s pariškim sporazumom, moramo to upoštevati. Ne gre za gospodarske prednosti za regijo. Vsi namreč živimo v isti regiji, ki se imenuje planet Zemlja in ne moremo si privoščiti spuščati preveč CO2. Torej, predlog da bi iz eh, sklada za regionalni razvoj uporabili 25 milijard evrov za IPE, da bi izboljšali varnost mostov in cest in za posebne projekte, kot so čezmejne železnice in pa zmanjšanje hrupa pri prevozu tovora, kot tudi evropskih mrež znotraj mreže TNT. Če bi bila Džil tukaj, bi povedala natančno to. Hvala. Najlepša hvala. Gospode Monte, izvolite. Grazie, presidente. Najlepša hvala. Moram povedati, da se strinjam s tem, kar je povedala kolegica Kristin ti skladi bi morali imeti regionalno dimenzijo in ne le državno. To velja predvsem za določanje prednostnih nalog. Sama prihajam iz zelo specifične dežele ob meji in zato dobro vem, da se lahko pojavljajo velike razlike med posameznimi regijami. Zato moramo nujno ukrepati. Glede prometa, mislim, da moramo zagotoviti več vidljivosti za odnose med regijami. Da, včasih so regije med seboj tesno povezane in zato lahko zgleda, da prihaja do pretiranega podvajanja. Ampak po drugi strani to zagotavlja učinkovito povezljivost in s tem hkrati podpiramo tudi turizem. Do leta 2050 naj bi se število potnikov podvojilo. To moramo upoštevati. Ne moremo dopustiti, da se razvijajo samo tista največja pristanišča. Drugače bo prišlo do pretiranih zgostitev prometa samo na nekaterih območjih. Zato mislim, da moramo podpreti takšno vrsto letališč, zato da bomo pravzaprav prav sledili naravnemu razvoju v letalskem sektorju. Potem pa povezljivost. Govorimo o najbolj oddaljenih regijah in oddaljenih regijah. Nujno je, da vse te regije ustrezno podpremo, tako da bomo zagotovili povezljivost tudi za takšna območja. Potem pa še nekaj glede kriterijev. Tukaj potrebujem dodatno pojasnilo komisije. V prilogi k predlogu komisije imamo opisano metodo glede, glede devetega člena. To imamo v prilogi na strani 179. Ko govorimo o daljenih regijah in o podpori čezmenih regijam, mislim, da smo se tukaj nekoliko izglobili. Zato potrebujem dodatno pojasnilo. Torej, tukaj govorimo o ponderiranju. Tam govorimo o prebivalstvu, ki živi znotraj 20 km. Gre torej za 24 odstotkov. Potem pa govorimo tukaj o ukrepu, ki je pravzaprav bistveno nižji za periferne regije. Kaj to pomeni? To pomeni, da želimo manj nagraditi tiste regije, ki so najbolj ranljive. Ne razumem dobro, kako ste izbrali to merilo. Ne vem, če si ga pravilno razlagam. Ampak, če si to pravilno razlagam, potem gremo pravzaprav v napačno smer. Evropa naj bi podpirala najbolj ranljive regije, saj želimo, saj želimo poskrbeti tudi za nje. In po mojem mnenju, bi, če si to pravilno razlagam, morali ukrepati ravno obratno. Gospod predsedujoči, brez mikrofona. Monsieur Gillot, vous avez la... Gospod Gillot, komisija. Thank you very much. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, najlepša hvala, da ste nam dali možnost za prispevek. Najprej bi rad pozdravil osnutek mnenja, se zahvalil pripravljalke mnenja, še posebej za hitrost. Gre namreč za prednostno nalogo komisije, ki smo jo vedno znova povdarili in da moramo čim prej napredovati v sklopu celotnega svežnja predlogov večletnega finančnega okvira. Če mi dovolite, se vrnem na zadnje vprašanje, ki je bolj povezano z prilogami uredbe o splošnih določbah, ne pa o skladu za regionalni razvoj. Rad bi zagotovil gospej poslanki, da je prioriteta Evropske unije še vedno razvoj najrevnejših regij. In sredstva za to še povečamo v primerjavi s prejšnjimi obdobji, torej sredstva, ki so namenjena za razvoj najrevnejših in najmanj razvitih regij. Sedaj pa vprašanje tematske koncentracije. In kaj želi komisija doseči v primerjavi z regionalnimi in kohezijskimi skladi? s tem, da uporabimo pristop tematske koncentracije. Namen tematske koncentracije je, da se sredstva osredotočajo na glavne prednostne naloge Evropske unije, medtem ko istočasno ohranimo dovolj visoko mero prožnosti za regije, da dosegejo svoje cilje glede na svoje potrebe. tematsko koncentracijo lahko razdelimo na tri do pet političnih ciljev in zato je zelo težko govoriti o koncentraciji. Če sredstva namenjate za tri, pet prednostnih nalog, eh, kak, eh, kako torej izgledajo prednostne naloge z tega vidika? Če si pogledamo še predlagane številke. vidimo, da se tematske koncentracije osredotočajo na tri področja in to bi zahtevalo višjo mero tematske koncentracije, kot jo predala komisija. To bi bilo v nasprotju s tem, kar smo dejali pred kratkim, da moramo zagotoviti dovolj prožnosti regijam, da se prilagodijo na svoje okoliščine. To je povezano tudi z razlogom, zakaj smo predlagali tematske koncentracije na nacionalni ravni, namesto na regionalni ravni, kot smo to počeli v preteklosti. Nekateri so zaskrbljeni zaradi tega, ker bi lahko prišlo do potencijalne centralizacije v tem postopku, kar bi pripeljalo do večje mere nadzora na ravni prestolnice na mesto na regionalni ravni naš pre predlog želi doseči ravno nasproten učinek. Odstotki se določijo na regionalni ravni, medtem ko se koncentracije na nacionalni ravni prožno določajo zneski za določene tematske koncentracije po regijah. In še zadnji dve točki, če mi dovolite. Slišali smo nekaj o koncentraciji podnebnih ciljev. Zelo pomembno je poudariti, zakaj imamo različne odstotke. Komisija je predlagala splošen pristop 25 odstotkov v primerjavi s pročem za leto 2020. Nekateri so dejali, da so številke znotraj razvojnih eh, skladov večji. In to drži, zaradi tega, ker mora vsak program prispevati tako, kot je ustrezno. Sklad za regionalni razvoj in kozijski sklad lahko prispevajo k temu, medtem ko socialni sklad ne more v tolikšni meri prispevati k doseganju 25 odstotkov. Zato moramo na to gledati prožno in v skladu z vsakim skladom posebej. In še nekaj glede izključitev, ki jih predlaga komisija in kar ste izpostavili kot vzrok za skrb. Tukaj želimo uvesti izključitve zaradi nizijeme, zaradi različnih naukov na podlagi izkušenj iz preteklosti in zaradi tega, ker želimo doseči doslednost glede prednostih nalog Evropske unije. Želeli smo izključiti letališča, infrastru, letališke infrastrukture zaradi izkušenj v preteklosti, zaradi tega, ker so bile naše izkušnje pri financiranju regionalnih letališč zelo negativne in menimo, da je to bolje prepustiti nacionalnim oblastem, zato da zagotovijo dovolj sredstev za ta letališča. In še nekaj nasplošno želimo doseči, čim večjo doslednost, enaka pravila za vse in za podjetja, da ne bo prišlo do vrzeli v sistemu. Euh, Hvala lepa, komisija. Sedaj pa ponovno naša počroka, gospod Revodalun. Hvala, to je bila zanimiva izmenjava mnen, skupaj s počrovci v senci in pa drugim poslanci in z gospodom Izabelo Demote in pa s komisijo. In sem pripričana, da bomo lahko konstruktivno sodelovali. Mislim, da se vsi strinjamo s tem, da so prometni projekti zelo bistveni za evropejce. Pogosto regije predlagajo in vodijo takšne projekte. Prej sem omenila, ja, socialni vidik, eh, Dominik. Na kaj mislim? Tukaj mislim, da to krepi družbeno tkivo in odpravlja vrzeli med ljudmi. Na to sem mislila. In prav mislim, tako mislim, da je ravno prometni sektor tukaj zelo bistven. Prometni sektor v skladu za regionalni razvoj in kohezijskem skladu je sektor, ki mu je treba dati prioriteto. Bomo videli, kako uspešni bomo pri tem. Ampak res mislim, da je prav, da se da promet vse cilje, ne samo nekatere cilje. Najbolj oddaljene regije in pa tiste regije, ki imajo največje potrebe. No, ravno te regije je treba najbolj pomaga, uh, podpirati. Ampak mislim pa tudi, da nasplošno ne gre samo za povezave pri prometu, ne gre za nekaj drugega. Treba gotoviti, kje smo lahko najbolj učinkoviti pri projektih, ki obstajajo v regijah. Kako poskrbeti za to, da bodo te regije do konca uresničile svoje projekte? Ja, treba misliti na raven držav članic, ampak tudi raven regije je zelo pomemben. In mislim, da tudi na evropski ravni tukaj lahko marsikaj storimo v povezavi s temi ozemlji. To moramo še nadaljevati. Je pa tudi treba reči, da nekatere države um, so v slabšem položaju kot pa regije in tudi njime treba pomagati. Hvala lepa za pomoč. In še nekaj. Um, gospod Van de Kamp, um, prosim, da me ne kličete več gospa Kristina, pa gospa Revo Dalon um, ali pa Kristina, ampak. Pa... C'est bon, tourner quoi. Merci beaucoup, madame Revaudalon. C'est pas Revaudalon. Ja, res je, kot pravite, eh, ključimo se po primkih, ne pa po imenih. In hvala lepa za to mnenje, za to poročilo. In hvala lepa, da ste večkrat izpostavili uh, povezave med eh, Evropo in pa ozemlje, kajti brez regij nam ne bo šlo, ne bomo pripravljeni nove Evrope. 1. oktober, ponedeljek ob 12. je rok za ložitev predloga sprememb. Sedaj pa gremo na, nazaj na točko 6. Gospa Majster je tukaj. Vam pustimo par trenutkov, gospa Majster, da se pripravite. Torej, gre za predlog direktive, za pristaniške spremne zmogljivosti za oddajo odpadkov z ladi. Torej, to bo spremljeno um, direktive iz preteklosti. Sedaj pa je beseda vaša, gospa Resne, gospa Počvalka. Najlepša hvala, gospa predsednica. Najlepša hvala, da ste spremenili dnevni red. Morala sem glasovati v odboru ITRE. Glasovanje je bilo zelo težko in zelo dolgotrajno. Sedaj sem pa le prispela. Dobro glede direktive pod pristaniških zmogljivosti smo se že sestali s poročevalci v senci. Veliko smo razpravljali tudi s komisijo, da bi pogledali, kako bi lahko predloge sprememb ocenili, ki bi se jih želeli tukaj v Evropskem parlamentu. Nasplošno lahko rečemo, da smo predlog komisije na nekaterih delih eh, zaostrili, pri nekaterih delih pa relativizirali predlog je dober. Torej, potrebujemo eno rešitev za vse. Ne želimo, da bi se odpadke metalo v morje ali pa, ampak da se prepelje vse na kopno. Na nizozemskem, v Nemčiji in tudi na portugalskem smo si pogledali, kako to deluje in da to resnično izvaja tudi v praksi. Včasih je to zelo težko. Če <clears throat> želimo sprejeti direktive, pomeni, da se lahko države članice vseeno um, odločijo za malce spremenijo, vendar pa smo želeli preveriti, kaj je zvedljivo v praksi in kaj ne. O tem smo se pogovorili s poročevalci v Senci, jutri se bomo zopet sestali. Mislim, da nam bo to uspelo, da dobimo sprejemljivo poročilo imamo predloge sprememb, kar nekaj smo jih eh, prejeli, imamo osem predlogov sprememb, za katerih bi lahko razpravljali. Prvo je o področju uprave, tukaj nimamo veliko sprememb, eh, gre za reasonable practicable, ki jih želimo uvesti, to ni nič eh, posebnega. Pri četrtem členu, ko gre za direktivo o pristoniški zmogljivosti, bi radi povdarili, da smo želeli uvesti tudi termine ponovne uporabe in recikliranja. Vem, da komisija tega ni predeleva. Pri EMSI smo bili skupaj z delegacijo Nemca ideala, da um, dobiva vedno nove naloge, osebja pa ne, sredstev ravno tako ne. In zato bi bilo zelo dobro, da bi EMSA poskrbela že vsega začetka za manj odpadkov. Imamo tudi vprašanje najbolj oddaljenih regij, tudi to smo vključili v obliki predloga. Spremem zelo pomembno je, da države članice upoštevajo posebne značilnosti in tudi posebna sredstva za to, da se odzovemo na različne značilnosti v najbolj oddaljenih regijah. Potem imamo tudi načrte za upravljanje z odpadki v pristaniščih, želimo vedeti, kakšni so stroški za strukture, torej želimo, da se to zapiše v angleščini, gre za mednarodni jezik in želimo, tudi določiti, kakšne dodatne informacije potrebujemo, da vemo, zakaj gre, da je jasno, na kateri podlagi se izračunajo pristojbine in da pri majhnih pristaniščih lahko pride do sodelovanja. Tudi to je bilo za nas zelo pomembno glede monitoringa kar želi uvesti komisija vsake tri leta. Mi menimo, da je vsakih pet let dovolj. Potem imamo pri majhnih pristaniščih, kjer želimo posebne pogoje in izjeme za majhna pristanišča, če so upletena v regionalni sistem. Ne želimo, da bi nekje pač odmetali določene odpadke samo zaradi tega, ker je pristanišče malo potem pa imamo odpadke, neposredne odpadke iz ladi. Torej, nobeno ladje, nobena ladja ne sme odpadkov metati v morje. In želimo tudi načrt za prenos odpadkov, da jih je treba prenesti in predati. Tudi to je treba posebej podariti pri majhnih pristaniščih, nekateri so dejali, da ne gre vedno, da imamo hiter prenos, vendar pa je to vseeno treba čim hitreje digitalno prenesti. Imamo pa še posebne določbe za ribiško orodje, tega prej ni bilo imamo Fishing for Litter direktivo, torej države članice morajo plačati za to, da ribiške ladje odpadke prinesejo na kopno, ne pa da jih odmečejo v morje. Pri eni točki se pa razlikujemo od komisije, kajti komisija pravi, da moramo preprečiti, da ladje odpadke prenese v pristanišča zunaj Evropske unije, da je treba najprej vse raztovoriti. Veliko krat so pristanišča mala, digitalno niso dostopna, zelo težko je tudi dokazati, da so ladje raztovorile vse odpadke pred izhodom iz Evropske unije. Tisti, ki je pristojen za odpadke, mora prevzeti stroške. Pri stroških moramo upoštevati načelo Peter Pace, torej vzdrževalec plača. Tudi tukaj imamo zelo pomembno točko, kar bomo obravnavali tudi v trialogu. Komisija je dejala, da bi morali poskrbeti za pristojbine s katerimi bi pokrili vse v našem kompromisu, pa smo sprejeli stališče, ki se ga obravnava tudi na svetu in to je, da bi te posredne pristojbine razvrstili v kategorije glede na velikost ladi in glede na ladijski promet in na zmogljivosti ladje na krovu. To so najpomembnejše točke. Upoštevati želimo tudi balastne vode, kar komisija ne sliši rada, vendar pa smo to tudi unesli. In tudi države članice ne bodo preveč navdušene nad tem. To sem morala omeniti tudi pri predelitvah. Imamo nekaj sprememb in eh, nekaj eh, dodatkov in dopolnil imamo kompromis za uvodno navedbo 18, a ne pri opredelitvah, ampak pri vodnih navedbah se opravičuje govornica. To je vse, upam, da nisem ničesar pozabila. Skušam se znajti tukaj um, z mojimi papiri in dokumenti. Najprej bi se rada zahvalila poročevalcem v Senci, sodelovanje dobro poteka in mislim, da je dobro, da bomo dobili velikopotezno poročilo iz parlamenta, ki bo služilo za podlago za pogajanje. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Majstner, za jasno predstavitev. Sedaj pa, gospa Klun, vi ste prvi na vrsti v razpravi. Thank you. Thank you, Madam Chairperson, and I'd like to thank you. Hvala. In hvala lepa, gospe Majstner, za njeno delo kot pravite, sodelovanje med nami je dobro, eh, med nami pa tudi z vsemi drugimi poročevalci v senci. In gotovo bomo imeli še druge sestanke poročevalcev v senci, upam, da bomo dosegli napredek. Gospa Majster je izpostavila področja, ki so najpomembnejša, kot ste rekli nekateri. Eh, nekatera majhna pristanička ima preveč dela z birokracijo, pa nekateri standardi nimajo pretiranih okoljskih učinkov, potem potrebno pravno teže, tako da ni pretiranih bremen zaradi teh ogromnih količin odpadkov. Po drugi strani pa seveda ne smemo odpraviti spodbud za to, da dejansko um, ladje oddajo odpadke. Moramo določiti prave podrobnosti. Potem naprej. Ribiči ne smejo prevzeti stroškov, lahko naprimer oddajo od, odpadke z ribiških ladi, torej aktivno in pa pasivno uh, lovljenje odpadkov. Potem pa tretje države, bilo bi dobro, da um, bi lahko šle ladje um, tako v tretjo državo, uh, bomo videli, kdaj bomo imeli te um, države skupaj z njimi. Potem pa še nekaj, treba je tudi to skliti z obstoječo zakonodajo za upravljanje odpadkov. Tukaj naj bi um, zakonodaj EU uskladili z Marpolom, to je naš cilj. In sem vesela dela do sedaj, se veselim tudi sestanka ta teden. Mislim, da bomo ta teden uspešni in še enkrat hvala lepa gospe Majsner za njeno podporo. Hvala.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 in hvala lepa tudi sekretarjatu SND ter pa kolegov za madbaje. Naj um, komentiram to, kar pravi poročevalka. Upam, da bomo jutri lahko nekaj stvari zjasnili na sestanku. Nasplošno podpiramo to, kar pravi poročevalka, ampak upamo pa, da bomo dosegli boljši kompromis pri nekaterih vprašanjih. Naša skupina podpira predlog komisije za tri, ne pa pet let. Pet let je predolga doba težko je nekaj preveriti po petih letih, ko pa bi lahko že prej dosegli napredek. Morda se lahko o tem še pogovarjamo, pogajamo in izračunamo ustrezno popreče. In potem moramo še pojasniti nekaj izrazov. Naprimer, vložili smo nekaj predlogov sprememb glede opredelitve uh, načrtovanega prometa. Scheduled traffic. Ta opredelitev komisije ni zadosti dobra, zato smo vložili amedma v tej smeri. Uh, Potem smo vložili še uh, drug predlog spremembe glede um, okolju prijaznih ladij. Se strimo s tem, ampak kdo bo razglasil, kdaj je um, ladja tega tipa, kdaj bomo rekli, da je ladja okolju prijazna. Z, smo vložili predlog spremembe, morda bomo tudi to vključili v besedilo. Moji kolegi so tudi še nekaj druga predlagali, glede še ene opredelitve pristanišča komisija oblikovala predritev, ampak mi imamo drugačen predlog kot pa one. Skratka, nekaj konceptov moramo še pojasniti. In Gezine omenila si um, sistem za poročilo stroško, ampak tudi izračun je treba bolje pojasniti. Izračun teh stroškov. S tem poročilom ne želimo povečati upravnega bremena za majhna pristanišča. Naš namen je, da se zbirate odpadke v pristaniščih, pa če se ta pristanišča velika ali pa majhna. Naš cilj je to, da zmanjšamo količino odpadkov. Zato potrebujemo pravičen sistem pristojbin in pa sistem za spodbude, tako da se bomo izognili uh, temu, da bi uh, metali odpadke kar zladi v morje. Uh, Gezin ima tukaj ogromno izkušenj, tudi drugi pročas v senci, kaj ti um, si imate že izkušnje v svojih državah. Zato mislim, da lahko dosežemo dobro rešitev, ki bo praktična. Res potrebujemo nekaj izvedljivega v praksi, kajti če to ne bo tako, potem mislim, da nima smisla. Uh, upam, da bomo dosegli dogovor. Mislim, da bo šlo, ker ti vsi kolegi so pripravljeni na sodelovanje in v našem skupnem interesu je, da pridemo do boljše zakonodaje, kot pa je trenutno imamo na tem področju. Hvala lepa, gospod Grepini. Gospod Van Dalen, uh, beseda je vaša. Ja, voorzitter, hartelijk dank. Eh, en ook zeker hartelijk dank aan de rapporteur. Ik denk... Hvala. Mislim, da smo imeli zelo konstruktivne razprave z pročevalko in pa pročevalce v senci. Veliko smo se pogovarjali o plovi po notranjih eh, celinskih poteh in pojasnili nekaj stvari. No, nič vse popolno, ampak lahko še mar se kaj izboljšamo. Mislim, da je smiselno, da naša pročevalka omenja tudi najbolj oddaljene območja. in pa tudi nacionalne sisteme financiranja. Mislim, da smo na pravi poti. In mislim, da je sedaj novo besedilo boljše kot prej. Drugi člen, kaj pomenijo odpadki, no to je sedaj stvar ustrezne opredelitve. Potem govorimo tudi o sedlinah in pa o balastnih vodah. No, po mojem mnenju, tukaj besedilo še ni za dosti specifično, treba je izboljšati te opredelitve. No, vseeno, gospa predsednica, mislim, da bomo pripravili dobro stališče um, za naš parlament in pa zveda za naš odbor. Hvala lepa, gospod Van Dalen, gospod Kaylor, eh, Taylor. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala, Gezina in pa hvala drugim poročevalcem v senci za vse prispevke pri tem dosjeju. Sedaj pri televiziji imamo edinstveno priložnost, da se lotimo tega problema, kajti ogromno je odpadkov v naših eh, vodah, v morju in tudi v grozi življenju. No, samo enkrat smo se do zdaj srečali na tem sestanku, ampak smo se že pogovorili o ključnih vprašanjih. Nekatere vprašanja so še odprta, se pa veselim sodelovanja tudi na jutrišnjem sestanku. Glavni cilj te zakonodaje je to, da spodbujamo lade k temu, da uporabljajo spremljenje zmogljivosti. In če bomo tukaj vali izjeme za nekatere ladje, mislim, da bo to zelo zaskrbljujoče. Če smo resni glede tega, da bomo odpravili korenine teh problemov, potem moramo spodbuditi vse ladje k temu, da torej, um, odajo odpadke v pristanišču, ne pa da jih mečejo v more. In zato bomo dodali uh, teh 100 odstotkov za pristopljene, tako da bomo zagotovili prav rešitev. Prav tako mora biti direktiva bolj dosežna, kot pa da samo spodbujamo plovila k temu, da odajo odpadke v spremljivih zmogljivosti. Ne, moramo odvrniti ladje od tega, da bodo odmetavale odpadke na morju. Zato želim izredno kriminalizacijo um, metanja odpadkov v morje, kajti to je način, kako bomo zaščitili naša morja in oceane. Pa še nekaj. Um, torej, ko govorimo o odpadkih, govorimo tudi o um, ribiškem orodju. No, gledajte, To torej, ribiško orodje je že um, v uredbi 1224-2011. Uh, Glede tukaj naj bi v 24 urah poročali o izgubljenem um, ribiškem orodju. To smo imeli prej, sedaj ni več te določbe. Prav tako smo imeli prej pomembno določbo, da bi spodbudili um, komisijo k temu, da se odobri poročene po celotni Evropski uniji. In če tega, kar smo štev, ne bo v končnem besedilu, potem bo to slabo za življenje v morju, to bo slabo za um, vse. In mislim, da je prav, da imamo zresne podatke o izgubljenem ribiškem orodju. Zato torej želimo uh, tudi to, da uh, imamo v tej direktivi sistem za spremljanje poročanja o izgubljenem ribiškem orodju. Hvala lepa za razpravo zaenkrat. Hvala lepa, gospod eh, Taylor, gospa Gonzales. Najlepša hvala, gospa predsednica, najlepša hvala, gospa Meissner, za upravljeno eh, delo pri tako <clears throat> pomembnem poročilu. Rada mm, bi omenila predloge sprememb o eh, zvezi z nenapovedami inšpekcijami in sankcijami, ko gre za nevarne odpadke, ki predstavljajo tveganje za javno zdravje, ko gre za odpadne balastne vode, ki se jih izmeče na, v morje in da so kapitani plovil odgovorni za izgubo ribiške opreme in da morajo o tem obvestiti pristanišča. Še posebej pa se mi zdi pomembno vprašanje v zvezi z usposabljanjem pristaniških delavcev, ki so zadolženi za čiščenje, za obnavljanje in za upravljanje prometa potnikov in blaga da se zniža pristojnosti za ladje, za prevoz blaga za kratke razdalje. In še dve konkretni vprašanji glede dela, ki ga opravljamo. opravljamo. Videli smo kompromis odbora za okolje glede opredelitve, za katero mislimo, da se v kompromisu sedem vključuje tudi opredelitev odpadkov ladi. Pri odboru za okolje pa se govori tudi o plavajočih platformah, kar je vključeno tudi pri predlogu sprejem 89 SD in predlogu sprejem zelenih. In mislim, da bi bilo dobro, da vključimo tudi to v naše poročilo. In kot zadnje tudi to, da opredelimo obseg um, pristanišč, ki so izuzete od te direktive. Torej, da opredelimo, kakšna je velikost pristanišča, da je to pristanišče izuzeto. V tem smislu mi je bilo bolj všeč mnenje in stališče gospe iz Ascom Bilbao, da lahko pristanišča, majhna pristanišča stopijo skupaj in sodelujejo pri zbiranju odpadkov. Mislim, da je to treba še in dodelati do konca. Na splošno se strinjamo glede teh vprašanj in rada bi videla, da se v kompromisu večji meri upošteva tudi naše predloge sprememb. Rada bi se zahvalila poročevalki in tudi poročevalcem v senci za opravljeno delo in pripravljenost na sodelovanje. Upam, da bomo jutri lahko še odpravili lukne, ki obstajajo pri naših predlogih. Gospa Berg, komisija, uh, dobrodošli v našem odboru. Hvala lepa, gospa predsednica, hvala lepa, gospa majster in pa čeprav sem pročevalcem v senci za upravljeno delo. Vaše delo kaže, da je to pomemben dosje in tukaj lahko poskrbimo za to, da bodo vlade dejansko pripeljale odpadke v pristanišče, da ne bodo tega odmetavale na morju. In tudi odpadke v ribiških mrežah moramo pripeljati v pristanišče, pristanišča brez dodatnih stroškov za ribiče. Tudi to je pomembno. Prav tako hvala lepa, gospa Majsner, um, da ste obiskali EMSO skupaj s kolegi. No, tudi um, mislim, gospod Milju, um, vas pozdravljam. Um, zadnjič, nažalost, ni mogel priti zaradi zdravja, ampak kakorkoli že, um, predlog smo pripravili skupaj z EMSO in ta bo odigrala tudi pomembno vlogo pri izvrševanju novega predloga, kakršen koli že ta bo. Sedaj pa tri teme, ki so najbolj bistvene in to tudi odraženo v predlogu spremenjenja tudi v kompromisih. Gre za eh, stoosotno eh, posredno pristojbino za odpadke, ter pa mora biti na omejitev eh, volumna potem um, pasivno ulovljeni odpadki, to je vedno večji problem v naših morjih, potem pa še zelo majhna in majhna pristanišča, kako rešiti ta problem. Gospa Majsner je že dejala, da je to direktiva in tukaj želimo uvesti uskladitev, ampak ne moramo vseh akterov pokriti na enak način. Če želimo rešiti problem oddaje odpadkov z ladi, potem moramo poiskati tudi prave finančne spodbude, tako da bomo zagotovili um, to, da bodo ladje dejansko čim več odpadkov pripeljale um, v pristanišča. In glede na naše ocene, se je um, pokazalo, um, da potrebujemo ustrezne um, pristojbine, um, tako da ne bo to odvračalo um, ljudi. S to stotno uh, pristojbino mislim, da je to prava spodbuda. Ampak pristanišča še vedno bodo lahko eh, imeli možnost, da razlikujejo med temi pristopljenimi, glede na velikost eh, ladi, tonažo ter pa vzorce trgovanja. Torej, to ni harmonizacija za vsa pravila po Evropi. Še vedno bomo imeli razlikovanja. Prav tako mislimo, da imamo zadosti spodbud, eh, da lahko pristanišča vlagajo še dodatne zmogljivosti, tako da bodo ladje dejansko imele možnosti uh, eh, dati te odpadke. Potem pa omejitev količin volumna. Večkrat ste se pogovarjali o tem, um, pozdravljamo napredek, ampak upamo pa, da bi tukaj to omejitev količin vezali samo na izjemne primere, naprimer primere, ko nekatere vlade želijo odložiti več, kot pa imajo v zmogljivosti za shranjevanje skladiščenja. Samo v takšnem primeru bi morali plačati več dodatno. Tako da bi se izognili temu, da omejene omejitev količin um, postane problematične. Torej, včasih bi odpadki uh, prišli v pristanišča v večjih količinah, pa ponavadi, ampak ne želimo, da se osredotočimo na to, kajti če ne mislim, da bomo pri statusu quo um, še vedno imeli različne situacije po pristaniščih, ne bo enakih pogojev za vsa pristanišča in tudi ne bo spodbud za pristanišča za to, da vlagajo nove zmogljivosti. Kajti potem bi lahko vedno hitro dejali, gledajte, to je pa nekaj dodatnega, dodatna količina, več kot pa običajno in potem je treba plačati temu se želimo izogniti in upa, da bomo našli pravi kompromis. Potem pa še eh, pasivno vlovljenje odpadki. Torej, eh, to so odpadki, ki jih končajo v ribiških mrežah. Naj pojasnim, naš eh, predlog daje ribičem ehm, pravico ehm, takšnega oddanja odpadkov, že sedaj se plačuje določena pristopina, ampak gledajte, še vedno imajo države članice z dosti manevrskega prostora, da porabijo pri tem prihodke iz drugih schem za ta namen. Tukaj naprimer um, schema za razširjeno odgovornost uh, proizvajalcev. Na tak način lahko poskrbimo, da če se pojavijo dodatni stroški pri staniščih, da se to lahko skompenzira z prihodki iz uh, omenjenih pristopin. Potem pa še zelo majhna in majhna nekomercialna pristanišča. Skrbi nas splošna izjema za majhna pristanišča. Ne želimo oprostitev zahtev za ta pristanišča. Mislim, da mora tudi ta pristanišča biti vključena. Treba informirati javnost in treba je ta načrt za odpadke vključiti tudi v občinsko infrastrukturo za odpadke, kolikor se le da to, da je pristanišče majhno, še ne pomeni, da ni storitev v pristanišču. In če imaš takšne storitve na voljo, potem moraš tudi izdati račun, zato ker pač zračunavaš. No, se pa veselimo dodatnega sodelovanja z člani v tem odboru, tako da bomo dejansko uh, poskrbeli, da bo ta predlog izvedljiv v praksi. Hvala lepa za to mnenje. Uh, mikrofon za predsednico gospod Majstar. Mislim, da lahko čisto na kratko povem veliko z vaših pripomb, sem si zapisala, jutri se spet vidimo in takrat imamo čas, da se pogovorimo o odprtih vprašanjih, da se pogledamo skupne točke. <clears throat> Omenila sem tudi možnost, eh, da imamo, torej, da tretje države prevzamejo nekaj odpadkov. Tudi to je vključeno v kompromis. Eh, mislim, da smo uvedli nekaj pojasnil, opredelitve kot green shipping in tako dalje, da točno vemo, o čem govorimo, da lahko čim bolj enotno izvajamo to v državah članicah seveda ne želimo, da se odpadke meče v vode. Vse je treba istovoriti na kopnem, ne glede na to, če so pristanišča velika ali majhna. Zato moramo biti zelo previdni glede izjem. Pogovorili smo se s kolegi, da naftne ploščadi seveda štejejo kot ladje, vendar pa te ne rastovorijo odpadkov na kopnem. Te namreč odpeljajo na kopno prav ladje. Pri majhnih pristaniščih je treba zagotoviti, da čeprav jih izuzememo iz te direktive, sodelujejo z drugimi pristanišči ali pa so povezani z odpadnimi vodami lokalnih oblasti. Vemo, da obstajajo meje glede 100 odstotnih posrednih pristojb in to bomo potem razjasnili v trialogu, ki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 to je sicer eh, v prostoru sodbora regije, ampak naš poročevalec pa je gospod Zlotovski, torej beseda je vaša, gospod Zlotovski. Madam la prezident, eh, juž sam titul tega razporządzenja. Hvala lepa, gospa predsednica. No, vse te uredbe, um, ogromno jih je, težko je vse našteti, kar je spomina. Uh, Kohezijska politika je ključna za to, kako zmanjšati razliko razvoja v Evropski uniji in potem bo tudi um, to vplivalo na TNT v okviru naslednjega finančnega okvira. Predvsem tukaj moramo tudi zmanjšati upravno breme pri kohezijski politiki, obenem pa zagotoviti tudi čim večjo učinkovitost ter pa čim boljšo porabo javnih sredstev. To so vse zelo koristni cilje. Pa še nekaj bi rad podaril. Tukaj ne bi zmanjšali kohezijska sredstva v naslednjem finančnem okviru in to se ne zdi racionalno, glede na to, um, kakšni so gospodarski faktori nekaterih regij. No, nekateri cilji iz te politike niso bili uresničeni, prav zato so se sredstva v naslednjem okviru zmanjšala. Ampak po našem mnenju bi morali ohraniti vse neko um, ustrezno raven teh sredstev. Sedaj ne bi ponavljal vseh argumentov za naše mnenje. Bi pa samo naštel tri spremembe, ki jih predlagam in so po mojem mnenju najbolj ključne, če želimo spremeniti ta predlog komisije kot prvo. To, da se ohrani uh, trenutna razdelitev skladov. Namreč trenutno uh, smo dali iz CEFA nekatere um, stvari v uh, kohezijski sklad. Trenutno bi morali ne samo 70 odstotkov, ampak več dati v nacionalne obvojnice in potem bi to lahko dali naprej um, uporaba kot razpis. In še nekaj, za 80 na 70 odstotkov bi morali znižati um, sredstva iz kohezijskega sklada za manj razvite regije. Prav tako moramo tudi misliti, kako bomo vlagali infrastrukturo ne želimo vedno samo večjo vključenost držav članic, kajti če bomo to na vsak način eh, zahtevali, potem bo to zmanjšalo uporabo nekaterih eh, projektov. Kajti ta instrument je predvsem um, usmerjen v to, da vlagamo v področja, kjer je vlaganje najbolj potrebno in kjer je včasih izvržba najtežja. Prav tako moramo ohraniti načelo N plus 3, kot ga imamo trenutno. To načelo čisto dobro deluje za izračunavanje kompleksnih projektov z večletnim uveljavljanjem. Komisija tukaj predlaga, da bi uvedli N plus 2. To bo samo povečalo časovni pritisk na države članice, ne bo pa to zagotovilo, da bomo pospešili postopke. Na koncu bomo, mislim, da um, izgubili sredstva, ne bodo izkoriščena. Pa še par besed o tem, kako bi združili uporabo um, sredstva med uh, um, EU in pa državami članicami. To moramo zelo jasno opredeliti. Ne sme biti diskriminacije med državami članicami, ki tiče ne, bo to samo politični instrument in to ne bo pomenilo bolj smotrne in učinkovite porabe evropskih sredstev in javnih sredstev nasplošno. To mora biti jasno načelo. Torej, tukaj ustvarjamo politiko za naslednja desetletja. Zanima me, kaj mislite o tem, kakšno so um, vaše vprašanje in pripombi in upam, da bomo pripravili dobro mnenje. Hvala. Hvala lepa, gospod Zlotovski. Sedaj pa, gospod Vane, kam besede vaše? Mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Ik ben uh, vanmiddag uh, namens de EVP. Eh, Najlepša hvala. V imenu e LS-a lahko povem, da sem zelo počaščen, da lahko danes pokomentiram ta dokument. In sicer govorimo o imenu avstrijskega kolega Šmita. mi ne prihajamo iz tistih držav, ki bi sodelovali v kohezijski politiki, zato se morda naše mnenje nekoliko razlikuje od tega, kar je povedal gospod Zlotovski. No, gospod bi rad vse pustil tako, kot je in pravzaprav še povišal proračun. Lahko povem, da smo dobili zelo kritično poročilo Evropskega računskega sodišča glede kohezijskih skladov, ki se vlagajo na primer v visokohitrostne železniške povezave in regionalna letališča, namesto da bi se jih vlagalo v kaj drugega. In v imenu naše skupine moram povedati, da se nam zdijo kohezijski skladi zelo pomembni. in tudi smernice v okviru teh skladov so zelo pomembne. Ampak na vse skupaj moramo pogledati bolj kritično. Kritično moramo pogledati na to, kako se sklad porablja. Znotraj naše skupine še preučujemo predlog 30-70 odstotkov in na vse skupaj poskušamo pogledati z različnih zornih kotov. Imamo določene, drža, določene člane, ki se zauzemajo za to, da moramo vse skupaj zapisati bolj strogo, potem drugi pravijo, gre za denar iz kohezijskega sklada, če tega ne želimo uložiti v promet, potem zakaj bomo to uporabljali. No. Vsekakor je. Yeah to zelo pomembna tema. Ampak trenutno mislimo, da moramo poskrbeti za to, da se na primer vse skupaj seveda vlaga v v območje, v omrežje TNT, ampak jaz in kolega menimo, da trenutno predlagani pristop ni ustrezen. Asis, le... Gospod Asis. Prijatelj, prezident. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani kolegi, rad bi se najprej zahvalil pri prevlalcu mnenja. Glede predloga komisije mislim, da vsi podpiramo ukrepe za zmanjšanje birokracije, za prožne procese in prožnejše uporabo evropskih sredstev. Pozdravljam tudi ukrepe za harmonizacijo pravil v okviru sredstev, ki omogočajo boljšo komplementarno za doseganje skupnih ciljev. Vse to je pozitivno in zato menim, da komisija ne bo naša nobene uvire v Evropskem parlamentu za doseganje teh ciljev. Rad bi omenil tudi potrebo po konvergenci med državami članicami in regijami, kot pravi komisija. Komisija to spodbuja v prvi uvodni navedbi in ta cilj ponavlja v besedilu. Je, škoda je, da temu cilju ne določa ustreznega proračuna. Torej, zdi se mi nedosledno, da komisija podarja, kako pomembno je, da dosežemo večjo stopnjo konvergence med državami članicami, istočasno pa mm, eh, ponudi samo 45 odstotkov sredstva za doseganje tega cilja. Vidimo, da v nekaterih političnih eh, sektorjih obstaja negativno mnenje glede uporabe evropskih sredstev in to je samo predsodek. Uporabljajo vedno znova iste primere. Na portugalskem vemo, da imamo vlade bolj desno ali levo usmerjene, vendar pa je bila najpomnejša naložba v vseh primerih naložba za posodobitev države in za doseganje ciljev in Evropa je k temu veliko prispevala, to Portugalci znajo ceniti in tudi znajo prepoznati. Zato bi rad eh, podprl v vseh pogledih evropski projekt. Zaskrbljujoče je, da komisija predvideva večjo sofinanciranje do 70% pri najmanj razvitih regijah. To bo pomenilo manjše izvajanje projektov še posebej na področju prometa za doseganje večje stopne razvoja. Razumem kritiko glede izvajanja proračun povezavo s spoštovanjem vladavine prava. Imamo države članice, ki vedno znova kršijo načela vladavine prava in eh, mislim, da je zelo po, bolj pomembno to, da se sredstva uporabljajo za strogo dolo, doseganje ciljev, kot da jih sankciniramo. Velikokrat eh, smo odvisni od različnih dejavnikov, ko gre za doseganje ciljev, do, od gospodarskih eh, dejavnikov, ne od političnih odločitev. Sedaj um, smo končno išli iz hude krize, ki je prizadela Evropo v zadnjih desetih letih in vidimo, um, da več držav članic ni zmoglo doseči zastavljenih eh, ciljev znotraj proračuna. Evo, zato bomo uložili nekaj predlogov sprememb in upam, da bomo v naši politični skupini lahko prispevali k izboljšavi predloga Evropske komisije. Um, bo vse nekaj povedal. to gre za mehanizem za upravljanje in razdelitev sredstev. No, ampak tukaj potem tudi moramo poštevati širšo sliko in kako um, je ta mehanizem vplival na različne države članice. Tudi glede na gospodarsko krizo, ki jo je gospod Jasis omenil, pa tudi glede na politično krizo. Tukaj imamo uh, kvalitativne in kvantitativne dejavnike razprava je sedaj predvsem um, opravljena na nacionalni ravni, bolj kot pa na politični ravni. Tukaj moram reči, da se strinjam z gospodom Zlotovskim in podpiram nekatere njegove pripombe. Sveda, um, tudi mi želimo manjše upravno breme, potem to glede fleksibilnosti, glede usklajevanja prioritet to je vse v redu. Vse gre v smeri boljšega upravljanja, bolj doslednega upravljanja pri politikah Evropske unije. Tukaj se vedno pojavljajo težave, kajti vedno se pojavljajo razlike. Eno je evropski interes, potem po drugi strani pa nekaj druga država, države zahtevajo. Sploh kohezijske države imajo drugačne predloge glede strukturnega razvoja, kajti te države želijo nadoknaditi zaostanek za druge države. No, prva težava pa je potem naslednja, tukaj se strinjam z poročevalcem, ampak lahko bi ohranili to določbo o porazdelitvah sredstva med državami članicami. Moramo revidirati to določbo, ampak moramo biti zelo previdni potem pa zmanjšanje kohezijskih sredstev. To ste večkrat omenili. No, gledajte, treba je upoštevati samo kohezijsko politiko. Kaj je sploh smisel tega? Države, ki se v zaostanku želijo nadomestiti ta zaostanek. No, napredek kohezijskih držav in evropska sredstva so pomenila, da se je ta zaostanek zmanjšal. In če je manj zaostanka, potem tudi potrebujem manj dodatnih sredstev. Treba pogledati te številke. Ampak mislim, da je normalno, da lahko pričakujemo zmanjševanje teh eh, kohezijskih sredstev, ker, kot rečeno, je sedaj zaostanek manjši kot pa prej ne, če bi bila sredstva enaka kot prej, potem bi bilo vse brezupno, kaj to pomenilo, da nišče sploh ni nadomestil nikakršnega zaostanka. Zato res mislim, da moramo biti previdni, kako o tem razmišljamo. Potem naprej se strinjam s pročevalcem glede upravljanja in pa vzdrževanja. No, tukaj morda ni vse popolno, ampak ko pridemo do refita, mislim, da um, stvari postanejo zelo zapletene, upravno breme pred vseh je zelo visoko. Mislim, da bi tukaj morali biti zelo previdni, kajti ta ukrep je mm, teoretično v redu, ampak praktično mislim, da se lahko marsikaj zaplete. Moramo izbrati, če se si bolj želimo, um, da bo nekaj lepo izgledalo ali pa da bo bolj praktično. Potem tudi glede odstotkov, poročevalec. Mislim, da za kozijske države je pomembno, da imamo operativne projekte. Odstotki sami niso tako zelo pomembni. Operativnost je zelo pomembna. Potem naprej racionalizacija, strateško načrtovanje in pa določen razpon, ter pa manjše pravno breme, tu je vse dobro. Bolje to, kot pa da imamo um, študije vnaprej. Mislim, da je prav, da se kontrola poenostavi. Mislim, da gre to v pravo smer. Potem pa še dve pripombe glede financ. No, sveda moramo vse skupaj postaviti v splošni finančni okvir večletni finančni okvir. Tukaj moramo pač sprejeti težke odločitve, ampak vse to bo vplivalo tudi na to. Pa še nekaj za konec. Naš predlog 20 milijard, tudi tukaj ga imam, ampak z drugačnimi argumenti, um, kot pri drugih direktivah in pa uredbah gospod Taylor. Zeleni, ne, ne boste nič rekli. Prav. Potem pa gospod Žilo, glede regijo komisija, prosim. Najlepša hvala. Hvala, da ste mi dali priložnost, da se ponovno oglasim. Rad bi se zahvalil poročevalcu za pripravo snutka mnenja. Hvala tudi vsem, ki ste danes pokomentirali naš predlog. Najprej bi rad povedal, da to morda ni najkrajši naslov uredbe, ampak vseeno bi rad povdaril, da je sama uredba 50 odstotkov krajša od trenutne uredbe, ki velja za obdobje 2014-2020. Ampak to, da 50 odstotkov besed prečrtamo, še ne pomeni nujno, da smo vse skupaj tudi poenostavili. Smo se pa trudili, da bi vse skupaj poenostavili, da bi zmanjšali upravno breme in povečali fleksibilnost, tako kot ste nekateri že omenili. Vse to smo upoštevali pri pripravi predloga. Rad bi omenil dva ali tri vidike. Morda imamo tukaj neke vrste nasprotje. Po eni strani ste zaskrbljeni zaradi manjšega proračuna za kohezijski sklad. Po drugi strani pa si želimo višjo raven sofinanciranja za isti sklad. No, višja kot je raven sofinanciranja, nižji, nižja bo splošna raven sredstev in naložb. Zato smo mi želeli z nižjo ravno sofinanciranja povečati raven odgovornosti držav članic in tudi povečati, povečati celoten, celotno naložbeno ovojnico. Lahko povem, da komisija nima toliko pozitivnih izkušenj s pravilom N plus 3, ko smo preučili uspešnost programov za trenutno obdobje, smo videli, da je prav to privedlo do zamud pri izvajanju pri številnih projektih. In s tem so povezani tudi različni izzivi določanja stopnje predfinanciranja za naslednjo obdobje. Raven plačila, ki se bo potrebovala za leto 2021 do 2021 do 2023, za trenutne programe je tako visoka, da je pravzaprav zmanjšala razpoložljivost predfinanciranja za obdobje od 2023 do 2027. Pravzaprav že sedaj vidimo, kako bodo zamude pri izvajanju vplivale na začetek prihodnih programov. In temu se želimo v naslednjem programskem obdobju izogniti. Zato smo se odločili, da se vrnemo k pravilu N plus 2. Potem pa še nekaj za zaključek. Glede sklica, ki ga je komisija vnesla v naložbe in zahtevo potem, da se pokrije tudi stroške za vzdrževanje za to infrastrukturo, bi rad povedal, da smo si mi to zamislili tako imamo strateški načrt na začetku tega obdobja in v okviru tega načrta mora država članica pravzaprav obrazložiti, kako bodo poskrbeli za vse stroške vzdrževanja, za infrastrukturo, ki jo bodo zgradili v tem programskem obdobju. Ne gre za novo upravno breme, ne gre za to, da želimo vse skupaj bolj zaplesti, ampak gre za to, da želimo, da se da države članice razmislijo tudi o vseh stroških za vzdrževanje, ki jih bodo morale države članice pokriti iz svojih lastnih proračunov. Torej, da nimajo v mislih le stroškov same izgradnje.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 sredstva je treba uporabiti čim bolj smiselno in čim bolj učinkovito. To je naš skupni cilj. Temu nihče ne nasprotuje. Moj portugalski kolega pravi, da imamo države, ki ne spoštujejo vladavine prava in da to vpliva na gospodarstvo in da to tudi vpliva na izvanje projektov. Kaj pomeni pravna država? Zato potrebujemo posebno definicijo v zvezi s to uredbo. Drugič, imamo države, ki se odločijo za višjo stopnjo sofinanciranja, kjer ni nobenih dvomov glede vladavine prava, vendar pa so naložbe popolnoma nesmiselne. Imamo vsakih nekaj kilometrov regionalno letališče. In eh, da se tukaj sklicujemo na vladavino prava, se mi to zdi idiotsko. Takšnih eh, idiotskih argumentov se moramo izogniti. Takšnim um, argumentom se moramo izogniti. Tudi letališče zraven Gdanska smo zgradili s temi sredstvi in 30 km stran smo zgradili še eno regionalno letališče. In tukaj ni nobenih težav glede vladavine prava, vendar pa se lahko vprašamo, če je bila ta naložba smiselna. Zato moramo določiti, na kakšen način lahko s to uredbo preverimo, da se sredstva uporabi učinkovito in da denarja ne mečemo stran. Torej, treba je pogledati, kakšno je stanje vladavine prava in to primerjati s prejšnjim obdobjem z prihodnim obdobjem. Veselim se že razprave, pozivam vas, da uložite predloge spremem in mislim, da bomo prišli do dobrega rezultata. Lepo gospod Zlotovski, rok za uložitev predloga spremem je 27. september. Se pročujem. 5. oktober 12. je rok, um, nas no, ste se že zbali. 15. novembra pa bomo glasovali v odboru, ampak gospod Asis, želite še nekaj beseda? Krijep, kriješ, ko se repena zmakuje. Rad bi pojasnil nekaj. In to je naslednje. Dobro vem, kaj pomeni koncept vladavine prava. In seveda je s tem povezano tudi spoštovanje evropske zakonodaje in seveda lahko razpravljamo tudi o tem in seveda tudi dobro vem, kjer se ne spoštuje prava načel vladavine prava. Imamo avtokratske države, kjer ni gospodarskih težav, in demokratične države, kjer trpijo zaradi gospodarskih težav. To ne izključuje enega ali drugega. Pravim samo, da je treba v državah, kjer ne spoštujejo vladavine prava, uvesti gospodarske sankcije. Ne pravim, da bi zaradi pomankanja na spoštovanja načel vladavine prava prišlo do gospodarskih težav, lahko ali pa ne se to zgodi. Treba pa je uvesti gospodarske in finančne sankcije. Treba je pregledati, kako se uporablja ta sredstva in to je treba pregledati in preprečiti napake in napačno porabo sredstev. Želel sem samo pojasniti to. Hvala. Merci, monsieur Assis. Hvala, gospod Assis. Gospod Zlatovski, za minuto vam dajem besedo, ampak res tukaj nismo zato, da bi razpravljali o vladavini prava. Prosim. No, vidim z vašimi. Najlepša hvala. Zelo dobro je, da gospod poslanec ve, kaj pomeni načela vladavine prava. To tudi sam zelo dobro vem. Kje je problem vladavine prava, če ne pri pravilnem spoštovanju zakonodaje? Ok, bomo končali to razpravo. Če želite govoriti o vladavini prava, pojdite na kavo. Ampak um, ehm, vidva se med seboj pogovorite, to ni cilj tega, cilj tega poročila. In še nekaj. 5. oktober ob 12. je rok zložitev protestov in 15. november bo glasovanje. Sedaj pa še ena zelo zanimiva tema. Poročilo izvajanja uredbe um, 1, 2, nič, nič, 5 o zaščiti živali med prevozom znotraj in zunaj Evropske unije. In naš poročevalec za predlog mnenja, za pristojni odbor Agri, je gospod Keith Taylor. Besede vaše. Uh, well, thanks, Najlepša hvala, gospa predsednica. Zelo sem vesel, da imam to priložnost, da podam to poročilo o izvajanju. Gre pravzaprav za deljeno odgovornost med odbori Envi, Tran in Agri. In pravzaprav vsak odbor pokomentira tisti vidik, ki je zanj relevanten. Kaj je pokazal pregled izvajanja uredbe 1 skozi 2005? No, ta sedaj je skrajni čas za to, da se to pregleda. To potrjuje tudi sodba sodišča, ki kaže na to, da, ta, da se ta pravila kršijo. Eh, da, da je treba spoštovati ta pravila do dosega namembnega kraja. In jasno je, da se ta uredba ne izvaja pravilno. Tudi, tudi vozila pogosto niso temu namenjena in vse skupaj se neustrezno spremlja. Naprimer, se ne spoštuje Um, naslednjega kraja, počitka za živali in tako naprej. Mi želimo prepovedati vsa potovanja živali, ki so daljša od 8 ur in prepovedati potovanja v zakol, ki bi trajala več kot 4 ure. Želimo, da bi bil da bi bil transport bolj učinkovit, da bi se bolj spodbojalo prevoz mesa kot prevoz živih živali. Poleg tega želimo, da bi se nadzor izvajal bolj učinkovito, še posebej pri pomorskem prevozu. Zakaj pozivamo k temu? V veliko primerjih gre za to, da pravzaprav ni mogoče, da bi se izvajalo predpise te uredbe o prevozu. In mislimo, da je to zelo pomemben razlog, ki se mu moramo pozorno posvetiti. Z veseljem bom prisluhnil vašim mnenjem in predlogom sprememb. Tudi sam razmišljam o tem, da bi predlagal tri amandmaje, še posebej glede tega, kakšna je lahko gostota oziroma število živali pri uh, transportu. Sprašujem se tudi, kako bi lahko spodbudili bolj lokalno, bolj lokalno in regionalno reševanje tega problema, saj upamo, da bo to prispevalo tudi k boljše delujoči prehranski verigi. Poleg tega bi rad, da se pregledajo tudi tarife žive živali. Namreč z živimi živalmi je namreč povezana desetodstotna tarifa, s mesmom, mesom oziroma mrtvimi živalmi pa štiridesetodstotna tarifa. In to pravzaprav spodbuja prevoz živih živali. In mislim, da je to v nasprotju s ambicijo enotnega trga in poleg tega tudi ni v korist živali. S tem hudo kršimo dobrobit živali. Zato lahko povem, da se res veselim mnen drugih skupin. Najlepša hvala. Merci beaucoup, monsieur Kistelor. Hvala, gospod Taylor. Gospod Van der Kap, beseda vaša. Voorzitter, dank u zeer ook op dit dossier mag. Najlepša hvala. Sedaj govorim v imenu kolega, Klaud, eh, kolegice Klaudije de Montero, ki je na starševskem dopustu. Torej, se bom kar držal svojih zapiskov. dobrobit živali, sploh pri transportu živali, je zelo pomemben. Tukaj imam v mislih predvsem prevoz živali do zakola. Temu se mora Evropska unija vsekakor posvetiti. Ampak tukaj obstajajo velike razlike med zelenimi in LSE-jem. Vedno, ko se pojavi določena težava, zeleni poskušajo vse skupaj napisati ponovno, saj mislijo, da bodo tako vse skupaj izboljšali. Mi pa mislimo, da je ta uredba sedaj še vedno relevantna. Mislimo, da je tam zelo jasno zapisano, kaj moramo doseči. Težava pa je to, da se vse skupaj do sedaj ni ustrezno izvajalo. Države članice predpisov te uredbe ne izvajajo. gospa kolegica torej želi zagotoviti predvsem to, da se uredbo iz leta 2005 bolje izvaja in spoštuje. Komisija pa mora tudi odigrati svojo vlogo. Morda nam lahko komisija tudi poda odgovor v povezavi s tem. Torej, zanima nas, kaj se dogaja. Bolje bi morali opraviti svoje delo. Potem pa imam še vprašanje za poročevalca Kitha Taylorja. Evropska agencija za varnost hrane je nedavno podala poročilo v povezavi z boleznimi, ki se lahko pojavijo pri transportu. In ta nevarnost, raven te nevarnosti, ne, ne bila tako visoka, kot si nekateri predstavljajo. Zato pravzaprav ni znanstvenih dokazov za to, da bi bilo treba zmanjšati oziroma skrajšati čas transporta. Mi mislimo, da je bolj pomembno to, da zagotovimo boljše izvajanje uredbe 2005. To je po našem mnenju boljše, kot da bi sledili predlogu gospoda Taylorja. Mi mislimo, da je to boljši predlog. Hvala. Gospod, imate besede vaša? Eh, Najlepša hvala. Rada bi čestitala poročevalcu za ta predlog. Tudi sam aktivno sodeluje v skupini za dobrobit živali, zato me to niti ne preseneča. Tudi sama sodelujem v tej skupini, zato lahko povem, da sem tudi sama zgrožena na tem, kako slabo se izvaja ta uredba. Dobrobit živali bi moral biti pomembnejši od od ekonomskih ciljev, saj se prevaža živa bitja. Vse, vse prepogosto pride do zlorab in predpisov se ne ustrezno izvaja. Torej, potrebujemo učinkovit nadzor in ker tega ni, je situacija še slabša. Večina držav članic je ratificirala Evropsko konvencijo o zaščiti živali ampak je pravzaprav tudi te države članice sploh ne spoštujejo. Zato bi morali zagotoviti učinkovito izvajanje tega nadzora. Sama sodelujem pri odboru, ki je podal pobudo za spopadanje s to temo. Mislimo, da moramo to vprašanje nujno nasloviti, sploh če hočemo, da bo naša družba res tako, tako civilna, tako človeška, kot misli, da je. Dobrobit živali je zelo pomemben, a komisija do sedaj ni pokazala dovolj zanimanja za to. Zato res upam, da bomo sedaj lahko naredili korak v pravo smer na področju prevoza živih živali. Lepo, gospod Zlotovski. Merci bien. Uh, v imenu. Najlepša hvala. V imenu kolege Gutka bi se rad zahvalil pripravljalcu mnenja za predstavitev. In tukaj gre predvsem za zaščito živali med prozo znotraj in zunaj Evropske unije. Strinjamo se s pripravljalcem mnenja glede izvajanja uredbe 2005 in da izvajanje ni dovolj uveljavljeno. Države članice ne izvršujejo in spoštujejo predpisov dovolj natančno. Prevoz živali povzroča ogromno um, vprašanj in zaskrbljenosti, istočasno pa živali trpijo in uh, trpijo tudi zaradi stresa <clears throat> v času prevoza. Poleg tega je čas za živinorejo zelo omejen, um, živali pa se potem prevaža v klavnico, ki je lahko tudi oddaljena. In to ima lahko negativne gospodarske posledice in tudi slabo vpliva na meso. Potrebujemo bolj higijenske razmere in uh, bolj skrbimo za zakoljene živali kot za žive živali istočasno je treba meso predelati čim bliže klavnici. Mi želimo omejiti prevoz na 8 ur, vključno z pretovorjenjem, vendar pa bi radi, da se v, na koncu prevoza opravi tudi veterinarska inšpekcija. Poleg tega morajo biti sredstva za transport primerna za živali. Vsi, ki sodelujejo v tem postopku, potrebujejo uh, izobrazbo in znanje. Že samo natovarjanje, raztovarjanje povzroča stresno situacijo za živali. Zato moramo uh, doseči z našo zakonodajo višjo stopno zaščite za živali. Zato, da bi lahko zagotovili čim višjo raven dobrega počutja živali v času prevoza. Hvala, gospod Masner. Najlepša hvala, najlepša hvala Kita Taylorju za mnenje. V zadnjem mandatu smo tudi razpravljali o tem in kot pravi gospod Zladovski, bi bilo najbolje za živali, da bi bile živali zaklane čim bliže kraju, kjer so jih vzredili. Problem pa je, da to na notranjem trgu ne deluje vedno. To ni seveda povezano z notranjem trgom. Sama prihajam iz eh, vzhodne Nemčije, kjer imamo majhne kmetije, kjer eh, vzrodijo zelo malo živali in jih potem skupaj prepeljejo v klavnico. Dobro je, da o tem razpravljamo, da premislimo o tem, vsi jemo meso in živali bomo še naprej klali, zato jih moramo čim bolj človeško zaklati in poskrbeti za čim bolj humano ravnanje živalmi v času prevoza. Zelo <clears throat> Dobro se mi zdi, da imamo to mnenje, predloga sprememb še nimamo in upam, da se bomo k malu lahko srečali, da bomo razpravljali tudi predlogi sprememb. Hvala. No, bom še samo nekaj povedala. Eh, od leta 2012 je bilo upravljeno ogromno študij, naprimer to pravijo organizacije za zaščito živali in vedno je sodba zelo jasna. Pogoji za prevoz živali so grozoviti in potem se tudi čas vožnje ne spoštuje. To je v nasprotju z zakonodajo. Pet let je potekala študija na turški meji. In rezultati so bili objavljeni leta 2016. In rezultati so bili zelo jasni. 89 odstotkov tvornjakov, ki prevažajo francoske živali, naprimer, je kršilo evropsko zakonodajo. Potem leta 2017, nove študije. E, imamo, naprimer, tvornjake z kravami, z eh, ovcami. E, in pogoji so bili neustrezni, kajti so, bili so tako nizki, da živali niso mogli niti dvigniti glave. Potem ventilacija ni bila v redu, prezračevanje ni bilo v redu in tudi temperature so bile zelo visoke, več kot 35-400 eh, stopinj. Potem pomorski promet, ladje in druga plovila za živali so neprimerne. Prav tako ni nobenih omejitev um, niti glede časa za vožnjo, niti časa za počitek, niti glede veterinarjev na krovu, ni pravih uh, standardov. Vse te študije so bile zelo jasne in rezultat uh, je zelo žalosten. Tudi Evropska komisija je 4. aprila objavila podobno študijo z enakimi rezultati. Skladka, evropski standardi se ne spoštujo, poprečje zelo slabo in veliko je nespoštovanja predpisov um, pri prevozu živali um, v in pa iz Evropsko unijo. In to je pravi škandal, to moramo res povedati tudi v tem odboru, tako zelo jasno. No, in zato moramo preprečiti in končati takšne krute prakse. Um, živali trpijo in ne smemo več dopuščati takšnega trpljenja živali. Ehm, to mi povzročamo, res moramo končati te prakse. Ker ti sedaj živali po nepotrebnem um, trpijo, ker mi ne prevzemamo odgovornosti. Moramo poskrbeti za dobro počutje živali, pa tudi sami si moramo zastaviti vprašanje. Namreč, kako je sploh možno? da smo prišli do te točke, do te katastrofe. Se strinjam z vami, gospod Mote. Razmere v prometu res zahtevajo pravo parlamentarno preiskovalno komisijo. In no, tukaj pri tem poročilu pa želimo, da bo to ambiciozen dokument in da bomo lahko naredili vtis s tem dokumentom. Sedaj pa dajem besedo komisiji. Radom. Eh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Zahvaljujem se tudi gospodu Taylorju. Komisija se strinjam, eh, strinja s tem, da živali ne bi smeli trpeti med, med prevozom vendar pa se ne strinjamo s tem, da je prevoz katastrofalen v Evropski uniji. Podatki tega ne podpirajo. Res je, da imamo nekaj takšnih eh, primerov. Če si pogledate podatke, imamo na milijone prevozov živali in večina jih predpise spoštuje. Pomembno je, da izvršujemo uredbe, ki jih imamo, izboljšave pa so možne. Komisija aktivno dela na tem področju, na področju cestnega prevoza, morskega prevoza, sodelujemo z državami članicami. Imamo tudi dve ekipi na sodiščih v državah članicah, ki preverjajo te situacije. Pripravljamo tudi dva, dve poročili glede cestnega prevoza in morskega prevoza. Pogledali si bomo tudi celotne podatke. Ni namreč prav, da slabe primere obravnavamo izven konteksta. Res je, da do tega sploh ne bi smelo priti. Stvar lahko izboljš, izboljšamo, vendar pa je v desetih letih, ko je uredba stopila veljavo, prišlo do izboljšav na področju prevoza živali. In res je, da živalim ni treba trpeti po nepotrebnem, če se predpise res poštuje. Hvala, gospod. Taylor, prosim, da zaključite to razpravo. Eh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Ne vem, če se lahko strinjam z vami. Na konferenci o prevozu živali ste dejali, da 97 odstotkov prevoza živali spoštuje predpise. To ste dejali na tej konferenci. In to smo si zapisali vsi. To pa ne drži. Kot je povedala predsodojoča, več kot tri milijone živali izvozimo vsako leto v države zunaj Evropske unije in ta prevoz lahko traja do 100 ur in eh, ob eh, prihodu utrpijo res slabo ravnanje, to je nedopustno. Zato moramo najti način. Gospod Vandekam pravi, da so uredbe v redu, samo da se jih ne izvaja. To lahko vidimo. Vidimo, kako zelo neučinkoviti so standardi, ki jih imamo. Če bi standardi bili spoštovani, ne bi bili tukaj in se pritoževali nad mučenjem živali z vseh strani. Ne želim iznajti novih pravil. Pravim samo, da moramo pogledati sodbe Evropskega sodišča in slediti tej logiki. To želim doseči. Zato sem zelo zadovoljen, da obstaja široka podpora pri tem, da priznavamo, da problem obstaja. Veselim se že pogovorov s kolegi iz odborov Agri in Envi, da lahko skupaj sprejmemo ukrepe, da odpravimo to res grozljivo situacijo. Hvala. 27. september ob 12. roku za vložitev predlogov sprememb. Hvala lepa, gospod Teller če nič podrazno, potem pa, kolegi in kolegice, se vidimo 8. in 9. oktobra 2018. In sedaj vam želim lep večer. Hvala. Evo.